bene. Buongiorno e benvenuti. Dobrodan. Prisrčno dobrodošli v imenu članov odbora ITRE. Prisrčno dobrodošli na tem javnem posvetu o obzorju 2020. Predvsem želim pozdraviti vse znanstvenike, ki so prišli iz različnih držav članic in tudi iz Združenih držav Amerike, tudi da bi prispevali k temu posvetu. Predvsem se jim želim zahvaliti za eh, velik prispevek z akademskega vidika in tudi vidika industrije. In želim eh, pozdraviti tudi vse člane držav članic eh, in eh, sveta in vse inštitucije, ki sodelujejo v razpravi o obzorju 2020. Komisar za raziskave, inovacije in znanstvo, znanost, gospod Kongan Queen in predstavnika danskega predsedstva, eh, gen, eh, stalni sekretar Jed Jerson, oba bosta prišla malo pozneje v teku današnjega dne. Razen tega želim pozdraviti številne predstavnike različnih univerz, raziskovalnih inštitucij in industrijskega sektorja, ki so prišli iz vseh delov Evrope. In prisrčna dobrodošlica tudi predstavnikom tiska. Ni presenečenje, da je toliko oseb odgovorilo na našo povabilo in so prišle v Ev Evropski parlament. Obzorje 2020 je tretji najbolj pomemben program Evropske unije po programih o kmetijstvu IPO in strukturnih skladih in sicer kar zadeva finančne vire. Z približno 80 milijard evrov sredstev za obdobje od 2014 do 2020 eh, bo ta program postal najbolj pro, pomemben program za raziskave na svetu. Vendar še bolj pomembno je to, da je program Obzorje 2020 program, ki je usmirjen v prihodnost. Eh, sredstva, ki so mu namenjena, so velika naložba v najbolj pomemben evropski vir. Vsi kolegi iz odbora ITRE, vs parlament, se zavedajo dejstva, da so naši znanstveniki najbolj pomemben vir, ki ga imamo v Evropi. Razen tega vemo, da je tudi velika konkurenca na mednarodni ravni za te to znanje. Pred tremi, setim, eh, pred tremi tedni sem sodelovala ob oblitnici uh, eh, uh, eh, ob, uh, znanstvenega programa in sem bila predvsem navdušena nad znanstveno odličnostjo in rezultati sedmega okvirnega programa. Bila je umestna ocena. To je pokazalo, da so Eh, se ti instrumenti izkazali kot zelo eh, zadovoljivi, vendar bile so nakazane tudi slabosti pri tej umestni oceni, predvsem gre za preveliko birokracijo. Eh, na vseh področjih raziskav in energije moramo se soočiti predvsem tudi z velikimi družbenimi izdivi, izzivi in z izzivi tehnološke družbe. In to bo pomembno za našo konkurenčnost na svetovni ravni. Moramo biti uspešni na celotnem področju inovacij. To je tudi razlog, da se moramo danes soočiti s, tima, s temi temami. Pri tem javnem posvetu bomo govorili o okvirnem programu, o specifičnem programu obzorje 2020 in tudi o pravilih za um, delo eh, Evropskega inštituta za raziskave in inovacije in Euroatom. Prepričana sem, da bomo uspešni pri tem podvigu. Želim eh, vam povedati tudi nekaj o parlamentarnem procesu. Torej, obzorje 2020 eh, je predmet postopka soodločanja. Torej, Tudi parlament so odloča pri sprejemanju tega svežnja in parlament se je z veliko vnimo vključil v, te, v to razpravo. Moja kolegica profesorica Karvaljo je pripravila eh, poročilo o poenostavitvi finančnih pravil, potem gospod Odije eh, pripravil eh, poročilo o umestni oceni sedmega okvirnega programa, potem poročilo o zeleni, zelenem kartonu za nov program, ki ga sedaj imenujemo obzorje 2020. Danes razpravljamo torej o programu 2020 na osnovi poročila komisije in želimo zaključiti to notranjo razpravo z eh, v okviru odbora ITRE jeseni. Potem se bodo začela pogajanja s svetom in ta se bodo končala verjetno v sredini leta 2013, še ravno pravočasno, da bo program lahko eh, začel delovati 2014. Parlament eh, posveča raziskavam velik razvoj ITRE in tudi na plenarnem zasedanju smo rekli, da potrebujemo eh, velik prispevek z, eh, raziskav in eh, znanosti k trajnostnemu razvoju tudi s finančnimi sredstvi. Ni treba prepričevati parlament in našega odbora, da so raziskave inovacije odločilnega pomena za našo prihodnost. To vemo. Želimo samo vaš prispevek, da bi ugotovili, katere naj so prednostne naloge in najboljši pogoji za izvajanje okvirnega programa. Obzorje 2020 eh, naj ima velik uspeh v zgodovini Evropske. Evrope in naj odpre vrata v prihodnost Evrope. Današnji, današnje srečanje je pomemben korak za dosego tega cilja. In eh, zadnja točka, nekaj organizacijskih informacij. Današnji posvet je seveda zelo pomemben. Eh, Tu smo vzeli veliko dvorano, vendar mogoče ni dovolj velika za vse. Zato imamo tudi od dvorano zunanjo dvorano, kjer je možno po spletu spremljati eh, to razpravo. Razen tega bo seveda vso gradivo tudi na spletni strani našega odbora. Eh, veseli me, da imamo med nami odlične govornike, seveda pa si želimo tudi razpravo in možnost, da poslanci postavijo vprašanja. Eh, seveda bom gledala, da vsi spoštujejo čas, ki jim je dodeljen. Torej, eh, referenti imajo na voljo 10 minut in tudi tisti, ki bodo sodelovali v razpravi, bodo, se bodo morali držati časa. 25 minut bo po vsaki sekciji časa za to. Vsak bo imel dve minuti časa, da poda svoj razmislek in postavi vprašanje. In potem bodo spet dobili v besedo referenti za 20 do 25 minut za odgovore. Veselim se vaših prispevkov in že sedaj se vam želim zahvaliti za vašo udeležbo in sodelovanje. Sedaj pa predajam besedo za prvi del, ki se nanaša na eh, družbene vede, eh, torej besedo dobi gospa Matarel, ki je poročevalka za to področje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Po tem pomembnem uvodu, ki ste ga podali eh, in o informacijah o programu Obzorje 2020, želim na kratko predstaviti eh, ta eh, del razprave, kajti pred nami je pomemben in intenziven dal dan. Mi se bomo ukvarjali s prvo od treh prednostnih nalog eh, obzorja 2020 in sicer znanost in odličnost. Se pravi, da bomo govorili o odličnosti naše znanosti in tudi znanstvenikov. Govorili pa bomo tudi o tem, kaj naj bi storili, da to okrepimo in razširimo tako, da bo postala Evropska unija na svetovni ravni bolj konkurenčna. Odličnost je pomembna zasnova, v znanstveno-političnih razpravah in ko govorimo o raziskavah. To je zasnova, ki eh, jo razumemo kot zelo dobra, visoka kakovost. Vendar nekateri pravijo, da je ta zasnova tudi malo nejasna in ohlapna. Razen tega je odličnost ena najpomembne, najpomembnejših ciljev raziskovalcev univerz in raziskovalnih središč in ustanov kaj ti seveda pomeni eh, določen ugled, če velja za odličnega. Ampak to pomeni, da bo potrebno potrebnih veliko sredstev, da bomo še ostali vodilni. In zato moramo kot zakonodajalci ta koncept tudi pojasniti. To se od nas zahteva in tudi to, kako to doseči. In ker so v Eh, na današnji prireditvi odlični strokovnjaki, jim želim najprej postaviti naslednja vprašanja. Kaj, kako meriti odličnost? Ali naj bi tudi za osnovne raziskave ostali pri zasnovi odličnosti ali pa bi v okviru obzorja 2020 upoštevali druge vidike, naprimer bolj gospodarske vidike, kak, eh, kakršne je naprimer konkurenčnost? Lahko seveda govorimo o kakovosti, ne samo pri ustvarjanju znanosti in znanja, temveč tudi pri inovacijah in posredovanju znanja družbi in trgom in kako to meriti. In še drugo vprašanje, eh, o katerem se želimo pogovarjati z vami, kako razširiti in krepiti odličnost tisti, ki uh, sledijo delu tega odbora, eh, vedo, da se s tem vprašanjem stalno ukvarjamo. Priznati moramo, da je uspeh okvirnega programa eh, da so pri uspehu, uspešnosti programa razlike med državami članicami. In če bodo te razlike ostale, bi to lahko tudi ogrozilo Eh, podpore iz proračuna za to. Zato moramo odpreti to možnost odličnosti, moramo razširiti vključevanje v ta program. To je dobro za nas kot evropejce, ampak moramo se seveda konkretno vprašati, kako bi to lahko dosegli. Potem pa seveda. Eh, se je treba vprašati tudi o upravljanju programa obzorja 2020 in tudi o eh, človeških virih. virih. Ukrepi Marie Curie, eh, s temi se vsi strinjamo, ampak moramo tudi vedeti, kako postopati, da bomo pridobili najboljše mlade raziskovalce in da jim omogočimo znanstveno kariero, predvsem tudi, da vključimo več žensk, kako privlačiti najboljše raziskovalce, kako spodbuditi mobilnost raziskovalcev, torej katere um, ukrepe je treba sprejeti, da bi dosegli končni cilj, ki smo si ga zadali in to je, da ustvarimo notranji trg za raziskave. Vse to je velikega pomena in veste, da je komisija bila mnenja, da če eh, Da, torej, da potrebujemo milijon novih raziskovalcev za dosego cilja Evropa 2020. In pomembno je, eh, eh, da zagotovimo dobre infrastrukture za raziskovanje. Zato eh, se želimo posvetiti predvsem temu prvemu stebru. Ta prvi stebr ima veliko dodano vrednost in velik potencial za spodbujanje raziskav in inovacij vendar ob trenutni družbeno-gospodarski situaciji se moramo potruditi graditi Evropo, ki lahko raste vključujoče in trajnostno. Evropa, ki ustvarja kakovostna delovna mesta in Evropa, ki bo konkurenčna svetov, na svetovnem nivoju. To ne bo enostavno, ampak po današnjem dnevu bomo eh, gotovo tudi polni idej, kako doseči ta cilj. Hvala. Hvala za vaš prispevek. Sedaj pa zač bomo začeli z našimi gosti. Najprej je na vrsti eh, Hozima Jano Gago, ki je bil prej minister za znanost in eh, visoko šolstvo. Prosim. Eh, hvala, gospa predsednica. Govoril bom angliško, eh, začel pa bom z nekaj uvodnimi besedami v portu. Gajščini, hvala, gospa predsednica, za besedo. Eh, hvala, da mi, ste mi dali možnost, da sodelujem pri tej razpravi, ki poteka danes. Predvsem želim pohvaliti delo tistih, ki so pripravili ta program. Jaz sem eh, od vsega začetka sodeloval pri raziskovalnih programih v Evropi in zato lahko rečem, da je to eden najboljših predlogov, ki ga je komisija doslej posredovala, ki jih je komisija doslej posredovala. In želim se predvsem zahvaliti Evropski komisiji, osebju Evropske komisije, eh, ker je bilo potrebnega zelo veliko dela za pripravo tega predloga. Sedaj pa bom nadaljeval v angliščini. Moje prosojnice so v angliščini in mislim, da je treba v. Torej, da je seveda, če vidite, kar piše na prosojnicah, tudi lažje slediti. Eh, člani imajo tudi eh, kopije eh, tih prosojnic, ki jih bom predstavil. Na začetku želim povedati naslednje. To je zelo dober začetek pravila predvidivajo seveda tudi ustrezne preglede in treba je zagotoviti tudi določene izboljšave. Želim torej najprej predstaviti ta predlog in potem želim poudariti predvsem priložnosti, ki so lahko gonila za politiko inovacij in raziskav v naslednjih letih. Ta program ponuja določene take spodbude. Vem, da težko to uh, brati, ampak eh, tudi tu uh, na prosojnici, ampak vsaj bodo na voljo tudi kopije. Želim povedati takoj na začetku naslednje. Gre za obdobje do leta 2020 in zadeve se bodo v naslednjih letih bistveno spremenile. Samo en primer. V zadnjem desetletju je število uh, študentov uh, se povečalo za približno 50 milijonov. Torej 50 milijonov um, jih je več kot pred desetimi leti, ko jih je bilo 100 milijonov. In Tudi število raziskovalcev je vedno večje. Naložbe v eh, raziskave so tudi vedno večje. Torej, če si ogledamo samo obdobje 2002 do 2007, to so številke za to obdobje, število raziskovalcev se je povečalo za 25 odstotkov. Od 6500 6 milijonov 500 tisoč na 7 milijonov. Če si ogledamo publikacije eh, torej z mednarodnimi referencami, to se je povečalo od milijona na milijon 500 v istem obdobju. Kaj sklepam iz tega? To ni nevarnost. Svet znanja se rapidno spreminja in sicer na v boljšo smer, kajti vedno več ljudi eh, se ukvarja s tem, vedno več je tudi investicij javnosti in tudi zasebnega sektorja in v naslednjem desetletju bomo videli eh, novo znanje in tudi nove aplikacije. In eh, zato se oziramo predvsem na Evropo in eh, želimo ugotoviti, kaj lahko Evropa stori v tem pogledu. Moje sodišče je, da je raziskava eh, gonilo za obnovo evropskih vrednot in evropskega gospodarstva. Ekonom, in za ekonom, ekonomsko in politično pokrajino je treba seveda ustrezno upo, upoštevati. Moramo se odzivati na te hitre spremembe, ki smo jim priča v zadnjem času. Gre seveda tudi za družbene izzive, za industrijsko konkurenčnost. Potem treba je seveda povečati privlačnost za nadarjene raziskovalce, tako od zunaj kot tudi od znotraj moramo eh, spodbujati ta raziskovalni prostor, vendar soočamo se tudi z ekonomsko krizo in proračunskimi težavami povsod v evroobmočju. Ampak povsod, in to je en od problemov, ki ga je treba po moje uh, Eh, analizirati zelo previdno v tem predlogu, v predlogu obzorja 2020 in sicer vprašanje čezmejnega sodelovanja. Zgleda, da je to zgubilo eh, nek eh, začetni zagon iz teh okvirnih programov. Ni jasno, kako se raziskovalni viri, kako je možno usklajevati sredstva za raziskovanje med posameznimi državami članicami. In tudi v tem predlogu ne vidimo odgovora na to. Ni eh, prioritete predvsem, da bi povečali, eh, torej, da bi tudi eh, politične eh, teritorijalne skupnosti prispevale več k znanosti. In treba je eh, pridobiti tudi javnost, da povejo politikom, prednost je treba dodeliti znanost, eh, raziskavam. In mislim, da imamo eh, sicer, eh, da so predvidene določene interakcije z družbenimi eh, dogodki in družbenimi spremembami, ampak mislim, da je tega premalo. Želim biti povsem praktičen. Če bi moral predlagati pr praktični pristop za izboljšanje programa Obzorje 2020 in za to danes v bistvu gre, bi eh, podal svoje pripombe na nekaj primerov. Torej, to ni sistem, sistematičen pristop, želim navesti samo nekaj primerov. Eh, na kratko jih bom predstavil. In eh, podrobnosti bom predstavil samo pri nekaterih. Eh, eh social, družbene in humanistične vide. To eh, je v tem okvirnem programu zmanjšanega pomena in mislim, da je splošno soglasje v Evropi in tudi med tistimi, ki odločajo v politike, da je to treba spremeniti. Vem, da je to sicer, eh, da je rečeno, da so družbene in humanistične vede vključene vsa različna področja. Ampak če je temu tako, potem eh, tega, torej družbene vede in humanistične vede se nam zdijo zelo pomembne, predvsem tudi v naslednjem ob, eh, desetletju, kajti spremenijo se vrednote, se stava struktura družbe v Evropi in to je treba ustrezno tudi razumeti. Drugo je znanost in družba. Tudi tu temu ni pripisan ustrezen pomen in to je kritičnega pomena. Predvsem tudi, da pridobimo javnost za to. Eh, in mislim, da je potreben dodaten napor in mislim, da je Evropa doslej storila premalo za to, da privabi mlade talente in da tudi javnost razume pomen znanosti in da spodbuja eh, znanstvene razprave. Sedaj pa o raziskavah. Eh, staro vprašanje je, ki še ni rešeno in sicer odlične, odličnost raziskav v vseh državah članicah. Eh, dosegli smo sicer pomemben napredek v okvirnih programih od vsega začetka. Kako torej spodbujati odličnost eh, raziskav v vseh državah članicah? Eh, torej, mislim, da zasnove, kot so Eh, nagrade Evropskega znanstvenega sveta za odličnost v vseh državah članicah, da je to naprimer treba razvijati. Eh, zato ni potrebnih veliko sredstev iz proračuna, ampak to bi imelo uh, velik učinek v vseh državah članicah in veliko drugih uh, predlogov uh, bi lahko podali. Potem uh, uh, čezmejno kolaborativno raziskovanje. Uh, Eh, potre, torej treba je spodbujati to kolaborativno sodelovanje. Torej, v okvirnem programu ni spodbud za čezmejno kolaborativno sodelovanje v temeljnih osnovnih raziskavah, torej tega ne zasledimo v tem programu. To kolaborativno, eh, kolaborativne raziskave so bile začete, naprimer program FIT je bil dobro izhodišče na področju IKT in tudi drugih, ampak pri tem gre samo za tehnologije. Tu vidim dve poti, dva možnost, dve možnosti in e, sicer, da um, damo večji pomen uh, torej, nastajajočim novim tehnologijam in da spodbujamo predvsem odličnost in sodelovanje oboje. Um, torej, nimam veliko časa za svoj eh, prispevek, zato bom šel hitro skozi ostale točke. Torej, kolaborativne raziskave so seveda tudi odlična priložnost za uh, delo univerz, pa tudi uh, v praksi. Uh, Eh, program Marie Curie je bil dober program, ampak mislim, da je nekako obtičal v začetkih, ni se upoštevalo velikih sprememb, do katerih je prišlo pri posodobitvah eh, univerz in tudi sodelovanju med univerzami. Bodi si uh, eh, evropskih univerz z zunaj evropskimi ali tudi znotraj Evrope. In to je tudi pogoj za ustrezno usposabljanje, za kakovostno usposabljanje eh, nadarjenih študentov. In treba je pridobiti tudi študente iz drugih držav, ki ne sodelujejo v naših programih. Predvsem je treba povečati tudi sodelovanje z industrijo. Kolaborativne raziskave in evropsko financiranje tega mora biti predvsem možnost za kakovostno usposabljanje mladih raziskovalcev in mislim, da je to priložnost, ki bi jo morali izkoristiti. Sedaj pa želim eh, še nakratko navesti nekaj drugih točk. Eh, ena je bolj teoretičnega eh, pomena, ampak mislim, da jo je treba omeniti, kajti sodelujem pri tem od vsega začetka ne vem, ali je lipiskajenc v tej dvorani. Evropski raziskovalni prostor je nekaj, kar moramo doseči s tem konceptom. To je dober koncept, ampak mislim, da je eh, treba revidirati ta koncept. Evropski raziskovalni prostor ni izraz notranjega trga na področju raziskav. To je Eh, nepotreben koncept, kajti mobilnost raziskovalcev in idej in sodelovanje je pomagalo pripraviti notranji trg kot tak. Evropski raziskovalni koncept pravzaprav ni več prepoznavn. In ljudje govorijo o absurdnih zadevah, kot to, da je treba doseči ta evropski raziskovalni prostor. To ni nekaj, kar je treba uh, doseči, vzpostaviti, to je sistem vseh organizacij, vseh partnerjev in vseh akterjev. Zato je vprašanje naslednje. Treba je spremeniti ta statični koncept prostora in to je treba imenovati akcija, ambicija ali karkoli. Torej imamo veliko besed, ki se začnejo z A in ki bi jih lahko uporabili, da bi spremenili ta koncept evropskega raziskovalnega prostora. prostora. Torej sedaj pa k sklepom. Uh. Of, of uh, sulfur or uh torej, uh, nadaljna tema izvorna, izvorne celice. Vem, da uh, se to nekaterim zdi kot uh, vragolija, ampak čudno se mi zdi, če si ogledamo 16. člen in uh, to je kopija v rdečem uh, 16. člena, torej, ko gre za velik pomin, uh, ki ga igrajo izvorne celje, celice ali potrebujemo uh, Eh, te eh, embrionalne celice za raziskave ali ne, eh, je drugo vprašanje. Ampak raziskave o tem so potrebne, bodi si v Evropi, bodi si kje druge, bodi si samo v Združenem kraljestvu, torej od vseh evropskih držav, ampak o tem morajo odločiti politiki. Dve priložnosti nista bili eh, osredno, osredno eh, obravnavani. Eno je vesolje, gospa predsednica, mi date še dve minuti. Vem, da je eden od članov eh, nekako obtičal v Saudski Arabiji in to nam omogoča, da vsak od nas govori tri minute dlje. Torej, eno je vesolje in vesolje je prav gotovo pomembno za gospodarsko okrivanje po vsem svetu, še posebej v Evropi in obzorje 2020 eh, eh, ne obravnava ustrezno um, Evropske vesoljne agencije. In drugo je zdravje. Uh, gre za, za vzpostavitev Evropskega sveta za znanstvene raziskave. Jaz podpiram to idejo. Gre za biomedicinske raziskave in raziskovalci so spodbudili vzpostavitev tega sveta, kajti gre za dolgoročne projekte. In treba jih je seveda potem izvesti tudi v praksi. In to bo pomembno v naslednjih letih, ne samo za zdravje ljudi, temveč tudi za gospodarstvo. In mislim, da je tu velika politična možnost in zadnja točka je mir. In, zač, in končal bom s tem. To je edini kraj, kjer izraelski, palestinski raziskovalci, znanstveniki, jordanski in tako naprej sodelujo skupaj. Mnoge evropske države pomagajo v tem pogledu, vendar ne Evropska unija in želil bi, da program obzorje 2020 posveča več pozornosti tudi temu vidiku miru. Hvala za vašo pozornost. Hvala za vaš prispevek. Eh, želim takoj od začetka povedati, da če eh, nekdo prekorači čas, potem eh, ga primankuje drugim in ni res, da je en govornik manj, kajti bil je zamenjan z drugim. Torej, če vsak govori malo več, potem pač nekateri nimajo eh, toliko časa, torej nočem biti nekako sitna, ampak enostavno se trudim, da bi imeli urejeno razpravo. Še enkrat najlepša hvala gospodu Gagu. Sedaj pa je eh, eh, na vrsti Kurt Dekeleter, generalni sekretar Združenja evropskih raziskovalnih univerz. Hvala lepa, predsednica. Gospod in gospodje, dobro jutro. Najprej bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu in odboru za to, da ste nas povabili danes dopoledne sem, da lahko pokomentiramo predloge obzorja 2020. Predvidevam, da člani odbora ITRE vedo, kaj je LERO, to je Liga 21 vodilnih raziskovalnih univerz v Evropski uniji, devetih univerz in, e, oprostite, iz devetih držav in želimo spodbujati mene raziskave Evropske unije. Skusal še bom držati časa, deset točk imam, ki jih želim izpostaviti in minuto bi želel nameniti vsake od teh točk. Nimam PowerPoint predstavitve, ker vem, da bo, ste bolj pozorni, če ne bo prosojnic in boste poslušali. Torej, v teh 15 minutah bi si rad ogledal predloge, kot so bili podani strani komisije. Prav tako sem v svoje pripombe vključil že prvo povezavo z delovnim dokumentom, ki sta ga dva poslanca že pripravila v zadnjih tednih, delovni dokument o ustanovitvi obsorja 2020, porčoke Madurel in potem drugi delovni dokument o pravilih udeležbe poročalca Elerja. Skušal bom se navezati na oba dokumenta v času svoje predstavitve svojo predstavitev bom razdelil v dva glavna dela. Najprej bi rad povedal, da imam pet točk, glede katerih bi rad, da ne spreminjate predloga komisije. V drugem delu pa bi rad potem se navezal na pet točk, kjer bi rad, da bi si to bolj pozorno ogledali in bi morda premislili, ali bi lahko se skupaj bolje formulirali bolj nijansirano, kot je to, kar imamo sedaj. Torej, naj začnem s petimi točkami, za katere želim, da jih ne spreminjate. Najprej smo zelo zadovoljni zaradi dejstva, da je raziskovalna odličnost primarni kriterij za financiranje programa vzore 2020. Radi bi se izognili, da ne bi prihajalo do devijacije od tega načela. In sedaj se vračam na uvodne besede poročavka Madurel, ki jih je navezala na dejstvo, da niso vse države v Evropi tako uspešne kot eh, zahodnoevropske države, kar se odeležbe v raziskovalnem programu 7 tiče. Leru nudi sodelovanje, kar se tiče tako imenovanih premostitvenih dejavnosti, ki so predlagane v dokumentu komisije, tako na področju raziskovalne politike, kot tudi na področju strukturne regionalne politike. Mislim, da moramo pomagati tem državam in zagotoviti, da bodo izgradile raziskovalne zmogljivosti, financiranje pa mora potekati skozi strukturne sklade ali druge vire, ne pa prek obzora 2020. Druga točka, glede katere smo zelo zadovoljni in bi jo radi ohranili, je povračilo stroškov 100 odstotno neposrednih stroškov in 20 odstotkov posrednih stroškov. Vemo, da so tudi drugi modeli, ki bi morda lahko za nas kot univerze pomenili nekoliko več denarja, vendar pa bi radi obdržali ta pristop 100 odstotkov, 20 odstotkov, ker bo upravljanje raziskovalnih projektov Evropske unije tako bolj enostavno, bolj v skladu z nacionalnimi pravili in nam bo omogočilo univerzam, da pridobimo osebe, ki bo delovalo zgolj na projektih obzore 2020. Kljub temu pa bi rad povedal, da je pravilo 100 odstotkov, 20 odstotkov absolutni minimum. Vse, kar gre pod tem, bi ogrozilo udeležbo raziskovalnih univerz v Evropi v program obzorja 2020. Za nas je trajnostna narava raziskav ključnega pomena. Ne bi mogli torej sodelovati, če bi imeli na voljo premalo sredstev in to ne bi pomenilo trajnostnih razmer za univerze. Seveda ne bi bili proti povečevanju sredstev za posredne stroške, vendar pa vsi se moramo zavedati, da je 20 odstotkov absolutni minimum za posredne stroške. Nadalje rad bi pozdravil dejstvo, da bo tudi DDV strošek, ki se ga bo dalo povrniti. Za veliko evropskih univerz je to bila težava, ker se ni vračalo teh stroškov in to je dobra točka v tem predlogu. In končno, rad bi, da zagotovimo, da ne bo zmede v prihodnje, kar se tiče projektov ki bi jih financirali samo 70 odstotno. Morda bi morali pozvati parlament tudi tukaj, da naj zagotovi, da bomo imeli jasne opredelitve, bolj jasne opredelitve tega, kaj so inovacije in kateri projekti na področju inovacij vodijo do povračila samo v višini 70 odstotkov. Tretja točka na tem pozitivnem seznamu so vprašanja, ki se dotikajo raziskovalne infrastrukture. Veseli smo, da se ta razvija, zato da ostanemo konkurenčni. To je jasno. Vendar pa nekoliko previdni smo na tem področju. Jasno bi moralo biti, da bi raziskovalna infrastruktura ne smela biti tista dominantna točka v proračunu raziskovalne politike Evropske unije. Tako da bo vlada morala nadzirati ta del in že od samega začetka bomo morali razmisliti o tem, da bi veliko raziskovalne infrastrukture bilo samo začasne, tako da eh, ne bo kdo mislil, da je to stalna infrastruktura. Četrta točka na tem pozitivnem seznamu je potrditev pomena Evropskega raziskovalnega sveta. Ta je bil vedno zelo pomemben, Lero ga zelo podpira. Imamo 21 univerz, kot sem dejal, in predstavljamo več kot 20 odstotkov vseh štipendij iz tega naslova in zato je za nas to zelo pomembno pri raziskovalni politiki. Kljub temu pa smo nekoliko presenečeni zaradi entuzijazma glede proračuna za raziskovalne svete. Po našem mnenju bi potrebovali še eh, več sredstev, kajti če se gledamo številke sedaj, se bodo sredstva zmanjšala, ko se bo končal sedmi okvirni program in ko se bo 2014 začel program obzore 2020 in takrat 2013 bi imeli 1,8 milijarde evrov, 2014 pa samo 1,6 milijarde evrov. To ni dobro, to zmanjšanje. In drugič, menimo, da če upoštevamo stopno uspešnosti pri zaprosilih za to štipendijo, ta je samo 13 odstotna, da bi, če bi imeli več sredstev, lahko podelili več štipendij znotraj ERC. Peta točka, ki bi jo rad umestil na pozitivni seznam, so ukrepi, ki zagotavljajo poenostavitev. Zelo smo zadovoljni s tem, kar je zapisano v predlogu. Gre za racionalizacijo vseh pravil za vse type programov in za vse udeležence programov. Tudi ni več zahteve za to, da bi, če gre samo za en projekt, ki ga financirajo izpolnjevali podroben načrt. Prav tako gre za bolj široko sprejemanje udeležencev, najboljša praksa, uporaba elektronskih orodij. Vse to je zelo, zelo dobro. In Madurel in Eler, ki sta to že izpostavljala, bi rad povedal, še prav posebno gospodu Elerju, ki je zelo jasno in natančno povedal, da mora biti dobro ono navese med poenostavitvijo, prožnostjo, zanesljivostjo in odgovornostjo. Rad bi jima povedal, da so to pomembna vprašanja in da se s tem strinjamo. Sedaj pa drugi seznam, drugih pet točk. Pet točk, kjer bi radi, da od teh premislite, jih drugače formulirate. Najprej. Gre za proračun za ukrepe Marie Curie za usposabljanje in za razvoj karijere. Zelo razočarani smo zaradi proračuna, ki je namenjen ukrepom Marie Curie, kajti če si pogledamo številke, potem lahko vidimo, da se bo proračun znižal skoraj milijarde evrov leta 2013 na 0,7 milijarde leta 2014 in bo dosegel raven 2014 šele leta 2019. To, če upoštevamo sedanje številke. Preseneča nas to znižanje sredstev, ker je schema Marie Curie, kot veste, eden najbolj učinkovitih programov do sedaj in omogoča odličnost in kakovost raziskovalnega osebja in to je zelo pomembno. Zato mislim, da bi morali o tem ponovno premisliti. Prav tako mislim, da je v besedilu, ki je pred nami, potrebno spostaviti povezavo z vsem, kar si ogledujemo v povezavi z memorandom o izvedbi in to s komisarko, ko govorimo tudi o Evropskem raziskovalnem prostoru. Jasno je, da je logo listina za raziskave in razvoj Evropske unije, da je to zelo dobro, da so načela, ki jih je razvila komisija glede doktorskega usposabljanja, načela, ki jih je razvila komisija glede spolov, zelo dobra. To so dobre pobude in morda bi lahko to jasno povezali zato, da bi dovolj pozornosti bilo namenjeno veščinam, usposabljanju in razvoju karijere. Druga točka, kjer bi vas rad prosil za pozornost, je dejstvo, da bi radi videli več zagotovil, da bi imeli dovolj razgovanih pobud od zgore od spode na vzgor v prednostnih področjih 2 in 3 in gre za družbene izzive in za industrijsko vodstvo. Jasno je, da ni vse izhajalo od zgore na vzdolj. Bazične raziskave so seveda tudi od spode na vzgor. Zelo gre za to in zato bi radi več zagotovili glede tega v različnih delih programa. Seveda smo veseli in prejšnji govornik je o tem že govoril, da je schema FED tako pomembna, vendar pa vseeno bi radi, da bi te scheme uvedli bolj tematsko in ne samo v prednostnem razredu 1. Zato mislim, da bi ta proračun v FET morali navesti v vseh programih in ne samo v prvi prednostni nalogi. In kot sem dejal, bi potrebovali tukaj več sredstev. Tretja točka kjer bi rada o tem še premislite. In tukaj se navezujem na prejšnjega govornika, pa tudi na omenjena poročevalca. Točka je ta. Radi bi več zagotovil za raziskovanje na družbenem področju, v družboslovju. Komisarka je jasna glede podpore za eh, te znanosti v programu obzore 2020, tako da mislim, da to ne bo težavno, da bi to navedli bolj eksplicitno v besedilu. Po drugi strani pa bomo tudi mobilizirali naše članice univerze, da bodo se morale prenehati pritoževati nad razmerami eh, v družboslovju in humanoslovju. Tudi te panoge se morajo odpreti za medicino, za inženirstvo in inženirstvo bodo morale začeti delovati multidisciplinarno. Upamo, da bo torej komisija skupaj s svetom in parlamentom izpostavila tudi to dejstvo. In potem četrta točka na seznamu, kjer eh, je potrebna večja pozornost in reformulacija, gre za povračilo stroškov, ki temeli na ekonomskih stroških. Tukaj bi se rad navezal na Združenje Evropskih univerz, ki že zelo dolgo dela na tem vprašanju. Razočarani smo bili, da sedaj ni več tega polnega povračila. Mislim, da so v GD za proračun imeli težave s tem, da to ne bo vodilo do več poenostavitve. Mislim pa, da moramo biti previdni. Ne smemo tega kar tako upustiti gre za poročilo stroškov, ki so bili povzročeni v raziskovalnih projektih. Pa tudi za univerze je to pomembno orodje notranjega upravljanja institucij. Vse, kar počnemo na univerzah, stane in če to ni vključeno v schemo za povračila, potem mora biti to vsaj še naprej spodbujeno kot ekonomsko načelo za notranje upravljanje univerzi. In zadnja točka na mojem seznamu je sledeča. Gre za niz členov, ki govorijo o pravicah intelektualne lastnine. Glede teh členov smo nekoliko zaskrbljeni, da se ustvara neravnovesje med univerzami in industrijo. Če si ogledam člene, ki govorijo o opredelitvi poštenih in spremljivih pogojev, če govorimo o komercializaciji in zaščiti rezultatov, če govorimo o režimu v ozadju in dostopu do tega, če si ogledamo dostopne pravice za izkoriščanje, potem vidim neravnovesje med stališčem univerz in industrijo. Predlagam, da si ogledamo bolj podrobno te člene, jih eh, bolje nijansiramo in ti členi morajo zagotoviti, da bo do univerze in industrija enake partnerji pri vseh programih. Tako, predsedujoča, to je mojih deset točk, pet pozitivnih, pet, kjer potrebujemo nadaljno pozornost. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod profesor Deketelere. In sedaj na mesto gospoda Lore Tamaha iz znanstvenega sveta Španije in ki danes ne more biti navzoč. Eh, pozdravljam no gospoda Horja Velaska, ki je direktor eh, nacionalnega znanstvenega sveta tu v eh, Bruslju. Besedo ima gospod Velasko. Eh, buenos días, gracias. Dobro jutro, hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Naj najprej upravičim profesorja Lora Tamajo. Zaradi vremenskih razmer ni mogel priti. Kot je povedal moj prijatelj, profesor Jose Mariano Gago prej. Prišlo je do nevihte v Saudski Arabiji, zato ni mogel priti v Bruselj danes. Veliko zadovoljstvo mi je, da sem danes tu v Evropskem parlamentu. Lepo je tudi, ko vidim mojega prijatelja Hoseja pri obravnavi teh vprašanj. Že 20 let se ukvarjava s tem in sedaj ponovno govoriva o težavah, s katerimi se sooča znanost v Evropi. Pomembno je, da se o tem pogovarjamo s poslanci, upam, da bo predsedujoča tako dobrovoljna z mano, kot je bila s kolegom, tako da bom lahko zaključil govor. Hvala odboru za industrijo raziskave in inovacije, zato ker danes lahko z vami delim svoje ideje o odlični znanosti v Evropi in o tem, kako lahko to dosežemo. Kot predsedujoči raziskovalnega sveta bom prebral govor gospoda Tamaja in rad bi predstavil glavno institucijo za raziskave v Španiji in dejavnosti tega sveta. Mi prenašamo znanje v produktivni sektor, 15 tisoč ljudi dela z nami. te institucije imamo v vseh avtonomnih skupnostih v Španiji. Gre za vse, ki se ukvarjajo z raziskavami in inovacijami v Španiji in tu imamo 20 odstotkov nacionalnega proračuna za ta sektor, potem imamo tudi infrastrukture, specializirane knjižnice, in zelo veliko skupnih raziskovalnih centrov, ki delajo z univerzami, z drugimi javnimi in zasebnimi organi v Španiji in tujini. Dejavnosti sveta so porazdeljene med osem področji. Včasih je vrstni red nejasen zaradi različnega dela na projektih. Na evropski ravni je to povezano vse večjo pomembnostjo projektih raziskave in razvoja v v šestem okvirnem programu je bil ta organ najbolj uspešen v Španiji. Imeli smo 30 odstotkov donosa v predlogih, v sedmem okvirnem programu pa imamo približno 400 projektov, ki jih bomo financirali. To pomeni, da smo optimistični, kar zadeva rezultate, ki so bili doseženi v prejšnjem okvirnem programu kar nam je omogočilo, da smo ugotovili, da bomo še naprej en izmed vodilnih raziskovalnih centrov v Evropi. Tesno sodelujemo tudi z drugimi evropskimi institucijami, ko gre za skupne projekte na evropskem raziskovalnem območju, kar zadeva raziskovalno delo na evropski ravni. Objavljamo dokumente o prihodnih okvirnih programih poenostavljamo izvajanje okvirnih programov, ukvarjamo pa se tudi z drugimi dejavnostmi s pomočjo nacionalnih organov in drugimi skupinami na nacionalnih ravneh. To je dokaz, da je naš prispevek na področju znanosti in inovacij v Evropi ključnega pomena. Zavezani smo doseganju ciljev strategiji 2020. Danes obravnavamo enega izmed glavnih ciljev, to je program Obzorje 2020. 30. novembra lani je komisija objavila svoj predlog za naslednji okvirni program za inovacije in raziskavo obzorje 2020. To je velik korak naprej, ko gre za spreminjanje našega znanja v celotni družbi. To izhaja iz novega cilja. Ta cilj temelji na inovacijah. Kaj to pomeni? To pomeni drastične spremembe, če to primerjamo s predhodnim okvirnim programom. Nacionalni raziskovalni svet meni, da moramo biti tu zelo previdni. Ne bi želeli poslabšati kakovosti temeljnih raziskav. Naš svet ugotavlja, da je v predlogu veliko možnosti za izboljšave glede na sedanjo situacijo, zlasti, ko gre za to, da je treba stvari olajšati za tiste podjetja, ki naj bi imela dostop do programa temeljito pa bi morali razmisliti o nekaterih elementih programa pri opredeljevanju nadaljnih prioritet in načinov izvajanja. Tu ne govorimo o tem, ampak naj omenim tudi finančni sistem obzore 2020, kar zadeva udeležence v mreži. Kar zadeva poplačilo stroškov v sedmem okvirnem programu, moramo ta sistem ponastaviti. To drži ampak komisija predlaga le eno metodo za financiranje neposrednih stroškov. To je mogoče lahko v redu za veliko število udeležencev, ampak to lahko resno prizadane tiste institucije, ki so po zadnjih dveh letih opravile veliko dela pri finančni računovodski konsolidaciji lasnih sistemov. Zato jih je prosila komisija in te bodo zabeležile velik upad subvencij iz Evrope. Če želimo imeti odlično znanost, ne moremo pozivati le k poenostavitvi, ne moremo iz tega naslova odpraviti temeljno financiranje, ki je potrebno za to, da bi obudili znanost. Tudi govorci v drugih skupinah bodo to omenili. Kot poslanci vedo, imamo tu tri glavne teme. Najprej govorimo o odlični znanosti v tem panelu, Gre za to, da bi krepili znanstveno odličnost Evropske unije, zato da bi lahko delali na svetovni ravni. Tu imamo štiri glavne dejavnosti, ki so sopovezane. Potrebujemo široko področje dejavnosti Evropske znanstvene skupnosti. Potem imamo prihodnje industrije, ki se pojavljajo, imamo tudi inštitut Marie Curie in drugo. Raziskovalni svet je že dosegel svetovni uspeh. Ampak to ne pomeni, da ni treba nadaljevati dela, zato da lahko zagotovimo to, da lahko mladi raziskovalci še naprej izpolnjujejo svoje sanje z visoko kakovostnimi raziskavami na podlagi lasnih idej. Ne smete pozabiti, da če govorimo o znanstvenih karijerah za raziskovalce, da te niso vedno lahke, ampak sedaj črtamo pod prihodnjim generacijam. Znanstveni projekti so bili jasni. Naši znanstveniki so dobili veliko nagrad na eh, svetovni ravni, nekateri so dobili celo Nobelove nagrade. Pripričani smo, da moramo znanost povsod spodbuditi v okviru programa 2020. Želimo, da bi najboljši znanstveniki delali neodvisno v Evropi na področju, ki jih določa raziskovalni svet. Potrebujemo praktični pristop zaradi hude konkurence na svetu in zato potrebujemo odličnost. Tako bomo lahko zaščitili znanstveno radovednost, pa tudi prihodnost naših otrok in vnukov. Zato je ta ideja, da bi imeli 15 milijard evrov, ideja, ki pomeni, da imamo premalo sredstev za Marie Curie. Marie Curie je začrtala pot za tisoče mladih znanstvenikov v Evropi in izven Evrope, tako da so lahko začeli svoje znanstvene karijere na izjemno prestižnih inštitucijah, visoko kakovostnem okolju. Marie Curie je še toliko bolj pomembna, ker je začrtala pot za številne mlade znanstvenike, ki lahko začnejo delati v ključnih projektih, ki jih financira Evropski raziskovalni svet mislim, da bi morali biti še bolj ambiciozni. Res bi morali prispevati k temu, da bi raziskovalci imeli karijere tu v Evropi. Imejmo eno agencijo, ki ne bi bila bolj dosledna, bolj učinkovita pri svojem delu. Če bo proračun za dejavnosti Marie Curie le nekoliko povečan, potem Ob upoštevanju finančnih težav, ki jih imajo nacionalne institucije, lahko gotovimo, da bodo težko podpirale raziskovalce doma, to, kar so počeli v zadnjih letih, ampak tako bomo ustvarili oska grla, tako da bomo preprečili možnosti za konsolidacijo znanstvenih karier naših najboljših mladih raziskovalcev. Programi za mobilnost bi se morali deloma osredotočiti na promocije, na karijere, zato da bi imeli boljše delovne pogoje za raziskovalce. Tu imamo tudi socialno varnost, to naj bi imeli vsi raziskovalci. Obžalujemo to, da imamo manj nacionalnih štipendij v novem sistemu, kajti evropski raziskovalci bi s tem lahko šli v druge države, kjer imajo boljše rezultate na področju raziskav in razvoja. Kar zadeva inovacije potrebujemo vizionarsko znanost v treh stebrih na vseh nivojih. To je zelo dobro delovalo na področju komunikacij informacijskih tehnologij v sedmem okvirnem programu. Tu imamo zelo dobro stroškovno učinkovitost odnos na tem področju, zato toplo pozdravljamo ideje komisije, da bi to razširili na katerokoli tehnološka področja. Ampak predlogi ne bodo dovolj za to, da bi imeli več disciplinarno sodelovanje, ki presega sedanje ravni. Zato je ključnega pomena, da imamo najbolj pomembne elemente, s katerimi bomo lahko financirali ideje v ERAC, tako da se bo to še naprej razvijalo v različnih vodilnih pobudah in pri proaktivnih elementih v našem programu. Na tak način bi lahko učinkovito prispevali k spodbujanju inovacij. Sedaj pa četrti del odlične znanosti evropske raziskovalne infrastrukture. Kako jaz to vidim? Nadaljevanje in spodbojanje novih znanstvenih infrastruktur je ključnega pomena pri nadaljem razvoju znanosti. Zelo dobro je to, da je komisija razmislila o tem, da bi vključila nacionalne raziskave na evropski ravni. Tu gre za temeljne raziskave. Menimo, da je ključnega pomena, da se osredotočimo na dvoje, na koordinacijo, tu imamo sredstva iz kohezijskega sklada in na vzdržnost To je treba zagotavljati pri infrastrukturah, ki so že bile opredeljene. Potrebujemo primerno sodelovanje z industrijo, zlasti, ko gre za to, da bi pomagali pri velikih dosežkih na tem področju. Naj zaključim z nekaterimi komentarji. To je sicer osebne narave, ampak to velja za temo, ki obravnavamo danes. Če govorimo o antični Evropi, Grkov in Rimljano, potem lahko vidimo, da je Evropa vedno skušala povdarjati lastni etos, lastne vrednote, ki se razvija že stoletja. In sedaj imamo moderno znanost in to je največji intelektualni dosežek človeštva, po mojem mnenju. To temeli na nekaterih načeljih, na nekaterih vrednotah, ki še vedno veljajo kljub sedajni gospodarski krizi. Intelektualna radovednost, intelektualna poštenost, to so pomembne ideje. Naj vam priznam, časni poslanci, da v znanstveni evropski politiki ugotavljamo, da imamo nekatera merila, načela in cilje, ki tu veljajo. Ti niso nasproti z ideološko podlago moderne znanosti. Ne pozabite, da je to temelj Evrope že stoletja. Tu imam mislih zlasti povdarek na inovacijskih politikah in na takojšnji uporabnosti znanstvenih raziskav. Preiskave, raziskave, razvoj, vse to ima gospodarske posledice, ker se to financira iz javnih izdatkov. Tako da to potrebujemo odgovornost, kajti davkoplačevalci plačujejo za to, zato moramo to preverjati, ampak na izrazim pomisleke iz moje strani. Mogoče gremo nekoliko predaleč pri tej tendenci. Mogoče bomo na koncu brez oboga, brez odlične znanosti in brez znanstvenih prebojev, ki temelijo na odlični znanosti. Kot predsednik španskega raziskovalnega sveta so mogoče te bojazni posebno naravne, kajti vidim lahko, kako lahko prenesemo sadove znanosti v družbo in gospodarstvo. Omenjam te ideje vam, vesel sem, ker lahko delam z vami, tako da bi lahko skupaj zagotovili to, da bo program obzorje 2020 socialni, politični in gospodarski uspeh, da se bo sočil številnimi izzivi, s katerimi se soča tudi Evropska unija, kar pa seveda vpliva na vprašanja, ki so povezane s socialno bloginjo, z poslovanjem. Kot je Solom povedal pred 25 leti, nemogoče je ustreči vsem. Upam, da bo Evropska unija izpolnila nalogo, da bo dosegla ravnovesje. Hvala vsem v Evropi, ki so vključeni v raziskave in razvoj. Hvala. Hvala gospod profesor Velasko, sedaj pa ima besedo profesor dr. Peter Grus, ki je predsednik eh, družbe Max Planck. Thank you, madam chair. Uh... Hvala lepa, predsednica, gospe in gospode. Veliko veselje mi je, da sem danes tukaj in da imam priložnost povedati nekaj naših misli o obzorju 2020. Slišali smo že tri govore, In zelo sem zadovoljen, da ko sem poslušal Kurta de Ketelerja in tudi ostale dva, da v bistvu se strinjamo z vsemi desetimi točkami, ki so bile predstavljene. Imam torej občutek, da so organizatorji to predvidevali in so mi zato dali drugačno nalogo, namreč, da spregovorimo o naslednjih treh vprašanjih. Zakaj potrebujemo odličnost raziskav v Evropi? kakšna je vloga družbe Max Planck pri tem in kakšno je stališče naše družbe glede odličnosti raziskav in znanosti v programu Obzore 2020. Naj sedaj torej spregovorim o tem, kaj v bistvu raziskave nudijo vsem evropskim narodom. To je izpostavljeno v sledečih štirih točkah. Gre za znanje, izobraževanje, gre za globalne težave. Tukaj naj postanem za trenutek, kajti če si pogledamo prihodnost, bo konec stoletja na svetu 10 milijard ljudi. Ti ljudje bodo potrebovali vire. Potrebovali bodo šestkrat več električne energije. Večina teh ljudi, 80 odstotkov, bo živela v mestih. Večina 42 odstotkov bo starejših od 65 let. Torej, upravičeno imajo znanstveniki nalogo, da se spopadajo s temi globalnimi težavami. To je naša naloga in to je tudi to, s čimer se ukvarjamo in izpolnjujemo to nalogo. Sedaj pa bo specifično, zakaj je to zanimivo tudi z komercialnega vidika. Še prav posebno, če govorimo o makroekonomskem vidiku. Robert Solo, dobitnik Nobelove nagrade, je povedal, da do 80 odstotkov BDP-ja prinaša uvajanje novih tehnologij. Nova študija švicarskega ekonomista Hansa Gerspaha pa kaže, da bolj tehnološko napredna kot je država, bolj lahko optimalizira svoje raziskave in torej več tehnologije, kot imamo, več sredstev namenjamo bazičnim raziskavam. Morda je to presenečenje, vendar pa ekonomist je to povedal. Na naslednji prosojnici imamo projekcijo, kar se tiče financiranja raziskav in razvoja na svetovni ravni. Tukaj lahko malo postanemo in premislimo. Zgornja krivulja. To so ZDA, namenjajo največ sredstev. Pazili pa boste Kitajsko, da njeni izdatki zelo naraščajo. Torej, Kitajska že prekaša celotno Evropo pri izdatkih. To je res tudi pri številu publikacij. In na koncu vidimo potem evropske države, Nemčijo, ki je vodilna vendar pa izdatki ne naraščajo tako kot v drugih večjih državah, čeprav posebno pri konkurentih na Zahodu, vključujoč ZDA in Japonsko. To je torej samo opozorilo, da se moramo držati Lizbonske strategije 3 odstotkov BDP-ja. Vem, da tega ne moremo doseči, ker mora 2 odstotka zagotoviti industrija. En odstotek ta more biti namenjen iz javnih institucij in to je potrebno, če želimo spodbuditi BDP. Sedaj pa si povemo, kakšne posredne učinke v makroekonomskem smislu ima financiranje raziskav in razvoj. To mi je zelo všeč. To je študija v ZDA, kjer so analizirali vse patente v zadnjih 20 letih. Če si ogledamo vse te patente in znotraj teh patentov, kakšno vlogo so namenili znanju in kaj je vir tega ustvarjenega znanja. Če si ogledamo vse te patente, potem lahko vidimo, da je 73 odstotkov takih, da jih financirajo javne ustanove. To so torej raziskave in razvoj. Financiranje v najboljšem pomenu, to je makroekonomski pomen. Seveda tega ne moremo meriti v monetarnem smislu, vendar pa jasno je, da je potrebno nameniti javna sredstva za raziskave in te raziskave so osnove za te patente. Naj povem z drugimi besedami. Brez javnih sredstev na tem področju teh patentov ne bi imeli. To je res tudi za bolj specifične patente. Poglejmo si farmaceutiko. 80 odstotkov je financiranih iz javnih sredstev, potem kemični okrog 75 odstotkov in celo elektronsko področje je okrog 50 odstotkov. To je predvsej presenetljivo. Zaključek. In to imate na tej prosojnici. Spet študija ekonomista. Ta ekonomist je analiziral dokumente, ki so vodili do teh patentov in prišel je do zaključka, da vlade upajo, da bodo raziskave sredstva raziko, povečevala raziskave. In to se dejansko dogaja, kajti tukaj gre za dokumente, ki so najpomembnejši v znanstveni sferi. Torej, kaj potrebujemo? Odličnost za znanost, pa tudi odličnost za gospodarstvo. Naslednja točka, ki bi rad izpostavil, je, kakšna je vloga družbe Max Plancka pri družbi odličnosti. Max Planck je majhna organizacija na evropski ravni, ki vodi raziskovalne institute. Imamo srednje velike raziskovalne institute, 250 do 500 zaposlenih poprečno in kar lahko vidimo tukaj je študija sociologov in zgodovinarjev, ki se osredotočajo na ustvarjalnost. Katere enote so najbolj ustvarjalne pri ustvarjanju znanja. Tukaj lahko vidimo, da odličnost v znanju zahteva zelo okretne organizacije. In sedaj imamo tukaj citat. Ustvarjalna središča so bila najbolj produktivna in to je tudi Rockefeller univerza in družba in inštituti Max Planck. Torej te inštitucije morajo biti neodvisne, morajo biti avtonomne, morajo pa biti umeščene v širši kontekst. Ne morejo biti izolirane zaradi velikosti. Potrebno je, da so umeščene v širši kontekst. To smo torej mi. Imamo približno 80 inštitutov. Imamo blizu 22 tisoč zaposlenih in proračun 1,5 milijarde. In eh, s tem razpolagamo popolnoma avtonomno. Torej mi se odločamo, kako bomo ta sredstva porabili. To načelo je pomembno, kaj ti novačimo odlične raziskovalce na določenem področju. Če jih ne najdemo, potem se tega ne lotimo. In tukaj sedaj lahko vidimo zunani talent, pri naših družbah. Lahko vidite, da imamo prečešen odstotek direktorjev izven Nemčije. V zadnjih desetih letih smo navačili 43 odstotkov. Skoraj 90 odstotkov jih imamo na podoktorski ravni, ki so tujci, 50 odstotkov in kar precej do diplomskih študentov imamo, okrog 6 tisoč. In potem imamo tudi zelo veliko znanstvenikov, ki so dobili štipendijo in so pri nas. In to je seveda pomembno tudi za učinek pri naravoslovju, lahko to merimo s citati. In če si pogledamo citate, potem lahko vidimo, da je družba Max Planck na drugem mestu za Harvardom. In to ni sorazmerno z velikostjo. Tako da lahko vidite, da smo z majhnimi enotami zelo produktivni. Inštitute imamo večinoma v Nemčiji, pa tudi druge po Evropi dva inštituta v Italiji, enega na nizozemskem in trenutno pripravljamo inštitut v Luksemburgu in Florida je financirala inštitut v Luksemburgu in skupaj z Luksemburgom bomo potem vzpostavili inštitut eh, na pravno področju v Luksemburgu. naj izpostavim še nekaj, kajti to je pomembno za vprašanje, o katerem govorimo, kako lahko spodbujamo odlično znanost v državah, ki še niso na takem nivoju. Razvili smo koncept eh, središč Max Planck. To nam omogoča, da uvajamo institucionalno financiranje s partnerji iz katerekoli države za pet let, to lahko potem razširimo na več let in lahko potem financiramo raziskovalne šole, mlajše znanstvenike, raziskovalne skupine v teh inštitutih. Obstaja pa en predpogoj. Država, v kateri to počnemo, mora plačati točno 50 odstotkov celotnih stroškov. To je čudovit model, če želite uvajati odličnost, ki temeli na institucionalnem financiranju v vseh državah Evropske unije. Na nekatere se osredotočamo. Imamo institut v Parizu. Trenutno spostavljamo institut v Londonu. Upamo, da nam bo uspelo tudi v Španiji. šlo bo za sobivanje različnih religij. V srednjem veku so židje, muslimani, kristijani in mislim, da je to kritični element v raziskavah, da razumemo, katere so bile težave in da potegnemo zaključke za prihodnost. So lahko sobivale. Torej. Tukaj lahko vidimo sodelovanje. Gre za pristop od spode na vzgor. Sodelovanje poteka po vsej Evropi ne vidite prav dobro, vendar pa verjemite mi, ta pristop imamo po vsej Evropi, pa tudi po svetu. In tukaj sedaj lahko vidite, če si gledate to prosojnico, zadnjo kolumno, da so sredstva Evropske unije zelo pomembna za uspeh družbe Max Planck, kajti ta delež se povečuje od eh, FP4 do FP7, in sedaj imamo skoraj 60 milijonov evrov poprečno letno iz okvirnega programa 7 in to je ključnega pomena za nas. In ne boste presenečeni, če vam pokažem razdelitev, odkot prihajajo sredstva in zakaj so namenjena. Tukaj podpiram to, kar so dejali predhodniki. Raziskovalni svet je ključnega pomena in zagotoviti moramo, da bo financiranje ERC se povečalo, kajti če želite spodbujati odličnost, je to najboljše možno orodje. Za nas je to element ključnega pomena. Marie Curie, to je bilo že rečeno, naj ponovim, je zelo pomemben ukrep. Potrebujemo milijon raziskovalcev, če sem prav prebral in zato potrebujemo več sredstev v programu Marie Curie. To je ključnega pomena in to bo spodbujalo karijere mladih, spodbujalo bo mobilnost in izmenjavo med državami. V končni fazi bo to dobro tudi za tiste države, ki še niso na tako visokem nivoju. Naslednja prosojnica. Zelo veliko imamo projektov. Danes nimam časa, da se vseh dotaknem, vendar pa staranje prebivalstva je samo eden od teh programov. Morali se bomo osredotočati na to zaradi vrste razlogov. Morali se bomo osredotočati na zdravo staranje. Je pa še en element. To podpira to, kar je bilo rečeno glede družboslovja. Na področju staranja bomo imeli osebno zdravstvo, imeli bomo genom vseh nas v treh do petih letih. Vi, kot eh, tisti, ki spremljate odločitev, boste morali poskrbeti za to, kaj bomo storili s temi podatki, kdo bo imel dostop do tega, ali se zavarovalnice lahko dokopljajo do teh podatkov. In sedaj zaključki. To so naša stališča in hitro jih bom navedel. Odličnost v znanosti, to moramo zavarovati, zavarovati moramo ECR, potrebujemo pristop od spode na zgor. Odličnost je ključni kriterij in moramo povečati proračun prav tako pa moramo spodbuditi internacionalizacijo. In še nekaj, čisto na kratko, tukaj je to značeno zeleno. Mislim, da je predlog, ki ga ima parlament, da bi naj financiranje bilo bolj fleksibilno, da je to dober predlog. Mislim, da lahko tudi mi pomagamo pri tem, da bomo spostavili ključne raziskovalne inštitute v državah, kjer jih še ni na voljo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Grus. Daj pa stopamo takoj v razpravo in sicer ima vsak eh, dve minuti, zato ker že malo zamujamo. Prva je na vrsti gospa Hercog. Eh, hvala, gospa predsednica. Z Zelo dobro je bilo prisluhniti tem referentom. Hvala, da ste organizirali ta posvet. Nekatere sem poznala gospoda Gago, naprimer iz prejšnjih eh, srečanj in mislim, da se lahko popolnoma strinjam, kar ste rekli in sicer odlično znanje je odlično gospodarstvo prihodnosti. Treba je povedati, da ko govorimo o raziskovalnem programu, je to treba povdariti. Ključno sporočilo morajo razumeti tudi svet in ministri za finance, kajti svet bo glasoval o tem, parlament lahko samo reče da ali ne. E, imam pa nekaj vprašanj. Vprašanje predvsem zadnjemu govorniku, ki je rekel, da uh, kako pomagati tistim, kjer še ni te odličnosti. Prihajam iz uh, eh, Mačarske in eh, mi uh, trpimo in niti znanost, niti gospodarstvo ni, uh, sta uspešni in zato vas prosim za nasvet. Kaj svetujete tem državam, da ne bi preveč zaostale, pa tudi da ne bi uh, upočasnile vas, kajti te države imajo seveda tudi glasovalne pravice v svetu in v parlamentu. In seveda bi bilo najslabše, če uh, bi prišlo do te upočasnitve, kako torej vzpostaviti strategije, da se bodo vsi čutili zavezane tem projektom. Drugače bo zelo težko za politika, kot sem jaz, uh, da popolnoma podprem te raziskave, nočem pa seveda, da uh, bi moja država izgubljala sredstva. Hvala. Hvala. Gospa Hercog, gospod Cukala se na vrsti naslednji. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους. Ευχαριστώ. mislim, da so današnji govorniki eh, povedali veliko pomembnih zadev. Želim se zahvaliti predvsem predsedniku družbe Mac Planck za informacije, ki jih je podal, ki je tudi povedal, da ne smemo tega gledati samo iz evropske perspektive, temveč da moramo videti tudi eh, svetovno okolje in pomembne številke nam je podal. Če si ogledamo svet in potem vidimo, eh, kako eh, sta eh, povečali Kitajska in ZDA sredstva za raziskave in kako malo smo mi povečali ta sredstva. Prihajam iz majhne države ki je v zadnjem času v neprijetnih, eh, neprijetni situaciji in mislim, da je edina eh, pot za Evropo odličnost. In zato me veseli, da je tu tudi Jan Smith in da države, ki zaostajajo po lizbonskem procesu, morajo biti vključene v raziskovalne Eh, programe in pridobivati sredstva tudi iz strukturnih skladov in morajo biti vključene v gradnjo te odličnosti. Odličnost je nekaj, eh, kar ni demokratični proces, temveč aristokratski proces po tem, kar beseda pomeni in sicer aristokracija misli in aristokracija Evrope. Hvala. Grazie, la pro- Hvala, kolegica Ford. Thank you for some excellent- Hvala za nekaj odličnih prispevkov, ki smo jih slišali mogoče. Eh, bi lahko povedali tudi, kaj pomenite, da je treba skrajšati čas za uh, odobritev teh uh, sredstev. Uh, torej, uh, ker čim prej, ko so na voljo sredstva, prej so na voljo tudi rezultati tih eh, uh, raziskav odličnosti. Torej, eh, na vsak način ne smemo skrajšati časa za raziskovalce, da podajo svoje prošnje. Uh, moramo pa seveda eh, preprečiti, da je treba, eh, torej da, da morajo raziskovalci podaj, eh, podvajati svoje delo s tem, da morajo vlagati več prošen. Grazie. Hvala. Gospa Karvajo. Uh, um, Najlepša hvala, gospa predsednica. Želim se zahvaliti vsem govornikom za zelo dobra priporočila. In želim postaviti tudi vprašanje panelu o odličnosti in poti do odličnost. Eh, strinjam se s tem, da moramo poudarjati odličnost brez geografskih ali drugih predpogojev. In pomembno je tudi, da eh, eh, vključimo čim širšo sfero v obzorje 2020. Torej, da bomo ustvarili predvsem pogoje, da bodo tudi majhne celice, eh, majhni raziskovalni centri, naprimer pri izbornih celicah, lahko sodelovali. To ne smemo pomešati z uh, vzpostavljanjem uh, Eh, zmogljivosti, kajti to je treba seveda eh, financirati tudi iz nacionalnih skladov in treba je vzpostaviti tudi eh, mostove med tem. Torej gre predvsem za odličnost in treba je zagotoviti, da se tudi v majhnih enotah to omogoči in da je to razširjeno po vsej Evropi. Obzorje mora biti 2020 mora biti oblikovano tako, da bodo vključene tudi te majhne enote. Imamo Mengaga je dal eh, naprimer eh, primir nagrad IRC eh, v vseh državah članicah. Mogoče bi nam tudi druge države članice predlagale, kako bi olajšale dosego odličnosti v okviru programa 2020 v vseh državah članicah. Hvala. Sedaj pa ima besedo kolegica Gutierrez Gotines. Muchas gracias, señora presidenta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Eh, pravzaprav je več tem, eh, kjer želim postaviti vprašanja. Vedno me je skrbelo, da je premalo možnosti za raziskave v eh, Evropi, predvsem kar zadeva raziskave Eh, humanistične vide. Vsi eh, so pa vedeli, da Marie Curie ne zadostuje. Po mojem je bil storjen napačen korak in sicer, da je Marie Curie ločena od obzorja 2020 in da je bolj izobraževanje in usposabljanje pristojno za uh, ukrepe Marie Curie. V zvezi s tem imam več vprašanj. Najprej vprašanje uh, predsedniku inštituta Max Planck. V Nemčiji izvajam inštitut Max Planck velike projekte in je tudi porazdelil različne eh, projekte za disertacije med različnimi univerzami. Ali bi lahko ta povezava štipendije, usposabljanje, ali bi se lahko vključili tudi v tudi drugi v to, kajti seveda gre za izobraževanje usposabljanja na eni strani, ampak če izključimo zasebne projekte, potem to seveda ni v redu, ampak verjetno bi lahko vaše ideje vključili v ta program obzorja 2020. Potem dobro je to, kar je povedal predstavnik Lige raziskovalnih univerz, vendar rektorji ali univerze se pogosto ukvarjajo tudi s temami, ki so sporne. Pogosto se izbirajo teme, ki so všeč druga, drugim ali ne bi bilo dobro, če bi eh, spodbudili univerze, da ocenijo, eh, eh, kariero eh, oziroma to, kar delajo eh, eh, univerze čez daljše obdobje in ocenili uspešnost. Treba je seveda zagotoviti tudi ocenjevanje univerz. To danes še ni urejeno na ustrezni ravni. In tretje vprašanje, mislim, da bi bilo zanimivo, da bi pridobili tudi sredstva iz strukturnih skladov, in da bi to povezali z zgradličnosti v določenih državah. In uh, univerze odličnosti bi lahko igrale vlogo tutorjev, tako da bi prišlo do prenosa znanja, tako da bi pomagali najšipkejšim univerzam in da bi države, tudi iz strukturnih skladov lahko uporabile denar za to, gospod Rojc. Imam samo eno vprašanje, ki pa so ga omenili tudi že drugi kolegi. Če naj ostane odličnost eh, temeljna smirnica in zato smo vsi, kako bomo rešili problem tistih držav, ki trenutno zaostajajo in ne dosegajo te odličnosti. V našem odboru smo pripravili predlog in sicer idejo natečaja, da bi te države in države, ki eh, so bolj napredne, povezali. In zanima me, kako to ocenjujete, gospod Rus, malo ste nekako šli v to smer eh, in rekli, da se vam to zdi zanimivo, ampak želim si bolj podrobno oceno. To, tega ne moramo obravnavati ob robu, to je centralnega pomena, kajti te države imajo pravico tudi do sodelovanja, do udeležbe in so upravičene do posebnega, zelo učinkovitega inštrumenta. Hvala, gospa Nibljar. Hvala, gospa predsednica. Tudi jaz se najprej želim zahvaliti vsem za odlične predstavitve. Samo dve točki. Torej, vsi so rekli, da je glavno vodilo obzorja 2020, usmirjenost k odličnosti. To sicer ni neko novo spoznanje, ampak mislim, da je to treba vedno spet povdariti, da uh, zaostajamo. Če gospod Grus, uh, eh, omenim. Uh, kar ste rekli na osnovi publikacij, ste rekli, kje smo in če si ogledamo ta, to uvrstitev, imamo devet, torej med desetimi univerzami, je devet ameriških univerz, kar zadeva odličnost in samo družbo Max Planck, ki je tu med temi desetimi univerzami. E, torej, moramo se zelo intenzivno potruditi, kako to izboljšati, kajti drugače e, izgubljamo na mednarodni ravni. Strinjam se s. E, tem, kar so drugi povedali, tudi gospa Hercog, če ne bo usmirjenost v odličnost v raziskavah, ne bo inovacij, eh, gospodarska rast in blagostanje je odvisno od tega. In zato sem za to, da kriterij odličnosti in tudi krepitev ERC-ja v obzorju 2020, to uh, je treba povdariti, tako kot tudi drugi nas tri, sem tudi jaz mnena, da je treba po, podpriti države članice v prizadevanjih. Torej, kako eh, uveljaviti ta dostop do odličnosti, stairway to excellence. Eh, večje usklajevanje je seveda inteligenten pristop, potem manjše enote, tudi to je bila dobra ideja, ampak čakamo tudi na druge ideje. Potem potrebujemo pul nadarjenih. Eh, treba je bolj izkoristiti potencial žensk. In tu, prosim, referente, povejte nam, kako bolje izkoristiti ogromen potencial žensk. Večinoma uh, o tem nismo kaj dosti slišali. Torej, kako podpreti ženske na področju raziskav. Hvala, gospod Berlinguer. Grazie, Hvala, gospa predsednica. Uh, pridružujem se pozitivno, se zahvalim za to pobudo. Dve vprašanje. Evropa je prav gotovo eh, na visokem nivoju, kar zadeva raziskave, vendar izgubljamo teren na mednarodni ravni. Eh, Japonci ZDA imajo eno nacionalno fundacijo za znanost. Mi jih imamo 27, 27 nacionalnih znanstvenih svetov, tudi če imajo velik potencial in so zelo zmogljivi kot Max Planck in tudi drugi. Ampak evropski problem je tudi povezovanje, integracija in to, kar je povedal Gago, torej posamezna območja. Uh, odkar imamo okvirni program, smo storili velik korak naprej in to je danes eh, zelo robusten okvir, ampak moramo delati še naprej, kajti evropska struktura oziroma usklajevanje evropske Kih virov je treba okrepiti, evropsko območje raziskav, potem eh, Evropski znanstveni svet, raziskovalni svet, to so koraki naprej, ampak če si ogledamo težave, eh, naprimer s zagonom bolonskega procesa. In eh, parlament je pred nekaj dnevi obnovil uh, eh, bolonsko, uh, eh, ta bolonski proces z veliko podporo. Torej, na vsak način moramo uh, podpirati to usklajevanje. In še zadnja stvar. Ne govori se veliko o eh, difuzni eh, kulturi znanosti. To je nekaj drugega, kot so raziskave. Torej, krepitev eh, na evropski ravni eh, in sicer, da bi znanstveno kulturo v Evropi spodbujali v celoti, kajti to eh, seveda potem ima velike učinke tudi za znanost, gospod Johnson. Gospa predsednica, eh, svoje vprašanje pa postavim, bom postavil v švedščini. Strinjam se z drugimi, ki so rekli, da smo slišali zelo zanimive referate. In tako kot je povedala predsednica na začetku, Eh, ni nujno, da se med seboj prepričujemo o tem, kako pomembno je eh, investirati več v raziskave in razvoj. Želim pa kljub temu nekaj ponoviti in tudi pojasniti. In sicer to, kar je povedala gospa Maduril v svojem prispevku, kar pa piše tudi v njenem poročilu. Prihajam iz Švedske in se popolnoma strinjam s tem, da je odličnost pomemben dejavnik. Vendar, eh, moramo videti, videti tudi politično realnost. Ob koncu proračunskih pogajanj se soočamo s realnostjo in politično moramo ustrezno ravnati s tem in videti, kako odličnost uporabiti za vso Evropo, bolj kot doslej. Več kolegov je že govorilo o tem. Ampak mislim, da je treba še enkrat postaviti to vprašanje. Kaj ti ob koncu, konec koncev gre za politične pogovore in razprave. Odličnost razpra, eh, raziskave in inovacije naj koristijo vsej Evropi. In tudi to, kar je povedala gospa Maturel na začetku oziroma vprašala, kaj vi predlagate za izboljšavo tega programa. Kakšen naj bo naš politični prispevek k temu, da bo program za raziskave in inovacije koristen za vso Evropo in bo krepil vso Evropo? Kaj lahko storimo kot tisti, ki sprejemajo politične odločitve? na tem področju in kaj lahko storijo evropske inštitucije za izboljšanje raziskovalnega okvira, kaj lahko vi, ki delate v družbi Max Planck, prispevate k temu, kaj ti eh, v proračunskih pogajanjih eh, se bomo vedno morali soočiti s temi realnostmi. Hvala. Hvala lepa, gospa predsednica, in zahvala tudi vsem, za odlične predstavitve, kajti odličnost se širi tudi iz Evropskega parlamenta med državljanke in državljane ter seveda med vse raziskovalne inštitute. Vpraž, eh, moje vprašanje je, kako odličnost v znanosti povezati z odličnostjo v gospodarstvu, kajti to daje temelj tudi za širši ali bolj množičen prenos znanj iz raziskovalnih inštitutov v prakso. Pozdravljam dobro prakso Max Planckovega inštituta in tudi profesor Grus je podal izjemno, izjemno pomembne, pomembna sporočila, da biti manjši, biti bolj učinkovit in se povezovati to je velika priložnost za mnogo inštitutov ki mogoče vidijo raziskovalnih inštitutov ki mogoče vidijo prihodnost predvsem tudi v več denarja ampak k več denarja se je treba vprašati tudi o učinkovitosti posebej danes v času krize o, mer, o, mer, o merjenju o indikatorjih o kazalcih in o tem kako lahko bolje vzpostavljamo okolje, ki bo bolj kreativno, ki bo bolj ustvarjalno, v katerem bodo lahko raziskovalci enostavneje in bili bolj ustvarjalni. Hvala. Grazie, la parola al signor del Hvala, gospa del Castillo. Thank you, thank you, President. Uh... Hvala, gospa predsednica, najprej najlepša hvala vsem. Ni se mi zdelo samo zelo zanimivo, kar smo slišali, temveč tudi koristno, uh, saj imamo kot parlament pri tem določeno nalogo. Želim um, mm, povdariti predvsem naslednje, gre za nekaj specifičnega in sicer mednarodna razsežnost. Uh, Iz mojega vidika bi obzorje 2020 naj bilo glavni instrument EU za odpiranje evropskega raziskovalnega območja ostalemu svetu, ampak to naj ne bi bil enosmerni proces eh, za pridobivanje raziskovalnega potencijala od zunaj Evrope, temveč dobro je, da eh, se poveča tudi prisotnost eh, evropskih inštitucij v tretjih državah, sodelovanje na področju znanosti pod eh, s kriteriji recipročnosti. Seveda potrebujemo različne take projekte za sodelovanja, ki presegajo meje Evropske unije. Torej, eh, ampak za to pravzaprav ni predviden specifičen proračun in tudi eh, to ni označeno kot opredeljeno kot prednostna naloga. Eh, Eh, vse bo seveda odvisno tudi od faze izvajanja. Na vsak način je treba tudi specifična sredstva nameniti mednarodnemu sodelovanju. Tu bi po moje bilo jasno sporočilo potencijalnim eh, eh, inštitucijam, ki bi se vključile v take raziskovalne programe. Eh, in mislim, da v tem predlogu to ni ustrezno jasno opredeljeno ta mednarodna razsežnost. Eh, Malo me to seveda skrbi. E, politične omejitve pomenijo tudi et, et, et, mislim, da et, eh, moramo predvsem paziti, da ohranjamo tudi evropske interese pri vsem to, tem, kajti to et, eh, lahko tudi vodi do boljšega mednarodnega sodelovanja. Mislim, da se moramo temu bolj posvetiti, kajti ta mednarodna razsežnost eh, mora imeti svoje mesto v programu obzorje 2020 in mislim, da je ta razsežnost če malo šipko izoblikovana v tem projektu. Uh, imamo že zelo veliko zamudo, pol ure, takšna je situacija. Uh, še veliko pa se jih je prijavilo za razpravo. Uh, In zato vas prosim, da se držite časa minuto in pol. Kolega Hökmark je na vrsti naslednji. Hvala, gospa predsednica. Tudi jaz se želim zahvaliti govornikom. Ampak nekako manjka ta globalna perspektiva v, eh, perspek v predstavitvah z nekaterimi izjemami. Torej, naša tendenca je, da govorimo o tem, kako porazdeliti odličnost, ki jo imamo, ampak problem je odličnost, ki je nimamo eh, v primerjavi z mednarodno konkurenco in mednarodnimi perspektivami. In zato želim vprašati goste, da povejo, kako uh, evropsko raziskave, torej kako evropske raziskave pretvoriti v eh, svetovne centre odličnosti, torej kako pritegniti tudi druge k tem in kako pomagati spostaviti eh, odličnost v določenih območjih s pomočjo strukturnih skladov. Temveč, če, torej, če eh, razpravljamo o okvirnem programu, potem eh, moramo vedeti, da ne bo odličnosti, če ne bomo uporabili ustreznih tudi eh, sredstev za to. Torej, evro, moramo na vsak način se truditi, da bomo boljši kot drugi na svetu in zato eh, prosim govornike, da povejo, kako si zamišljajo, da bi bili boljši kot drugi, da ne govorimo samo o razdelitvi tega, prav, ki, česar pravzaprav nimamo. Hvala gospod Ramstov. Hvala, predsednica. Moram povedati, da je najbolj zanimivo, kar smo slišali danes, je bil prispevek predstavnika inštituta Max Planck. Max Planck je zelo produktivn v evropskem okviru, moram pa povedati, da dlje, ko sem tu, imam občutek, da gre predvsem tudi za organizacijske probleme pri vsem tem. Ne, torej, to pa ni bistvo problema. Bistvo je splošno razpoloženje, javno mnenje v Evropi. Eh, skeptičnost glede eh, Eh, znanost in tehnologije. Torej v Evropi potrebujemo pionirsko miselnost iz preteklosti. In če gre za to tehnič, ta, to skepso glede znanosti in tehnologije v Evropi in če to primirjamo s Kitajsko ali z drugimi deli sveta, potem ugotavljamo, da v, na kitajskem čutimo to um, lakoto po um, mod, po, po, po modernih tehnologijah in tako naprej. Naprimer, ko gre za uh, nove avtomobile, uh, zanimajo se predvsem uh, tudi za rezultate naših raziskav v Evropi in ZDA in potem grejo na Kitajsko in te novosti vključijo v proizvodne procese. Torej, mislim, da se moramo bolj lotiti bistva problema. In sicer uh, treba je spremeniti uh, razpoloženje javnosti. Mislim, da je to velik problem. Financiranje sicer lahko pomaga, ni pa rešitev problema. Druga stvar, če gremo nazaj skodovinsko, torej znanstveni izumi, potem ugotavljamo, da je večina novih rešitev in novih izumov bila v časih krize, ekonomske in družbene krize. Zato, če to gledamo iz eh, zgodovinske perspektive, potem vidimo tudi teorijo dolgih valov. Torej, večina novih izumov je, se je osredotočila na določene faze in mogoče bi lahko tudi vzpostavili grozde za nove inovacije in sicer v nekih krajših obdobjih. Hvala. E, treba je e, e, upoštevati, da tudi drugi želijo besedo, gospod Prodi. Hvala. Smo v času velikih sprememb. In trajnost zahteva, da se določen del porabe dematerializira. In mislim, da to pomeni tudi konvergenco eh, znanstvene kulture s humanistično kulturo, kajti vedeti moramo, kaj je duh s katerim se uporabijo rezultati raziskav. V tem smislu mislim, da moramo temu posvetiti večjo pozornost. In seveda tudi vzdušje, ki je naklonjena inovacijam. Svobodni duh, ki naj bo sestavni del splošnega vzdušja, za katerega se moramo potruditi, kajti kot Evropa želimo biti inovativno območje. Hvala, gospod Prodi. Gospa Kolaska bo iska. Thank you very much. We are discussing here the... Hvala. Obravnavamo, kako Evropa zaostaja za ZDA, ampak mene bolj skrbi, kako nekatere države v Evropi zaostajajo za drugimi evropskimi državami. Neposredno bi vas rada vprašala gospod direktor iz Max Plana, pravite, da odpirate nov center odličnosti v Luksemburgu med številnimi drugimi državami, ampak takšnega centra ni v nobeni novi državi članici. To me zanima. Gledam tudi nove podatke, ki ste nam jih dali glede sedmega okvirnega programa s centralno in vzhodno Evropo. Zanima me, kakšne ovire obstajajo, ko gre za sodelovanje s temi državami, ko gre za širjenje znanja, dobrih partnerstv in tako naprej. Omenili ste, da je en način zapolnjevanja vrzeli ta, da bi uporabili več sredstev iz kohezijskih sklada, drugi so omenjali strukturne sklade. Mislim, da to ni prava ovira to. Tako da bi rada izvedela več o tem, kako je z nefinančnimi ovirami v sodelovanju, kako je s širjenjem odličnosti v znanosti v drugih državah. Hvala. Grazie, Hvala. Gospa Toja. Grazie, predsednik. Hvala, gospa predsednica. Tudi meni so se zdeli današnji prispevki zelo zanimivi. Postavljam pa eno vprašanje, ki je mogoče malo problematično. Ampak, eh, torej, kako miriti ali ocenjevati odličnost, če je kriterij odličnosti eh, to, oziroma za nas kot zakonodajalce se postavlja vprašanje, kdo bo odločal o tem, s kakšnimi kriteriji se bo ocenjevala učinkovitost ali bo zagotovljena ustrezna transparentnost. Seveda ne odločamo mi o tem, ampak mi moramo vedeti, da sredstva, predvsem če naj bi jih povečali, da se sredstva uporabljajo objektivno in transparentno. transparentno. In to je za nas težko ocenjevati, kako naj to ocenjujemo. Hvala. Gospa Toja, sedaj pa. gospod Marjano Gago, ki bo začel z odgovarjanjem na vprašanja. Seveda nimamo več veliko časa, vsak ima dve minuti, mi je zelo žal, ampak ne morem vam dati več časa, prosim. Uh, Hvala, predsedujoča. Skušal bom povedati zelo hitro in odgovoriti na vsa vprašanja, ki ste jih omenjali številni. Tu gre za stopnišče odličnosti, gre za odličnost podbojanje dobrih raziskav v državah, kjer so človeški veri in kjer infrastrukture še niso tako pomembne, ampak imamo institucije, imamo dobre ljudi. Mislim, da ni modro tako dramatično nasprotovati okvirnemu programu po eni strani, sodelovanju in strukturnim skladom po drugi strani. Zakaj? Zato, ker Nobena država še nikoli ni postala razvita brez uporabe mednarodnega sodelovanja. Mednarodno sodelovanje v znanosti, raziskavah in tehnologijah je ključnega pomena. Države ne smejo biti izolirane. Ne morejo zalivati svojih semen odličnosti brez tega, da bi krepile in izvajale mreženja z drugimi centri odličnosti po vsem svetu, zlasti v srednjem delu Evrope. Instrumenti, pri katerih lahko pomaga obzorje 2020 sedaj. Omenil sem enega, gre za spodbujanje nagrad odličnosti na področju raziskav v vsaki državi vsako leto. Pa tu imamo tudi druge stvari, usposabljanje odpiranje vseh projektov sodelovanja za nepovratna sredstva, za štipendije, štipendije za doktorate, za študij po doktoratu v vseh državah. Potem imamo tudi druge instrumente. Ne pozabite, da so nacionalne politike ključnega pomena. Ne gre le za mednarodno evropsko politiko, ki lahko reši težave. Nacionalne politike morajo biti osredotočene na mednarodno stolovanje. Potrebujemo neodvisne analize, zato da bi dali priložnost najboljšim, zato da ne bi ostali pri staromodnih ozorcih, ki se pridružujejo preprečevanju razvoja v številnih regijah, vključno z zelo razvitimi državami. Ah, gospode Ketelare, hvala predsedujoča. Na kratko štiri stvari. Najprej bi rad rekel, da ne potrebujemo nobenega e-ogovoričanja. V petek sem obiskal sodelavca v ZDA, generalnega sekretarja Ameriške zveze univerz in zelo ga je zanimalo o tem, kaj obravnavamo tu danes. To je res vzorec ki velja v različnih delih sveta. Drugo, sam ne vidim težav, da bi pri naši Ligi 21. univerz imeli srečanje, to, kar je v preteklosti predlagala Unija glede vprašanja na področju spolov in drugih stvari. Veliko univerz obstaja, veliko jih je uskladilo to, kar je Evropska unija v preteklosti že predlagala, moja skupina preučuje to, da bi podpisali memorandum o soglasju s komisarko pozneje letos glede vseh teh tem. Tretje. Tu imamo težavo glede stopnišča do odličnosti. Kot liga ostajamo pri tem, da mora biti odličnost, znanstvena odličnost, edino merilo pri razdelitvi finančnih sredstev, ampak mi se zavedamo dejstva, da obstajajo težave Zato moramo sprejeti različne pobude, da bi spodbudili zmogljivosti raziskovalcev, da bi imeli več infrastruktur v različnih evropskih državah. Naša liga je pripravljena vstopati v različne projekte twininga, recimo sam sem tudi kot profesor v Ljubnu v fazi preučevanja twininga z Malto ko gre za prilagajanje podnebne spremembe. Končno, odličnost, kaj je odličnost? Ja, jasno je, da mi kot univerza govorimo o znanstveni odličnosti. Če želite vedeti, kako to meriti, potem bi rekel, poglejte si, kaj počne ERC. ERC opravlja zelo pomembno delo pri ocenjevanju odličnih predlogov preko panelov, preko pir pregleda. Že pet let se ukvarjajo s tem. Hvala. Grazie mille. Voilà gospod Veljasko. Hvala, predsedujoča. Ne, oprostite. Okay. Bueno, ha habido muchísimas preguntas y haría falta. Ja, zelo na hitro se upravičujem. Zelo veliko vprašanj smo slišali. Potreboval bi veliko časa za odgovor na vse, zato se bomo sretočil le na dvoje. Najprej inštitut, ki naj bi ga imeli. Odlična znanost nam bi poskrbela za to potem pa naj bi prefiltrirali te rezultate in jih razširili drugam. Bill Gates, Steve Jobs, takšni ljudje so bili zelo inovacijski, ampak niso naredili odlične znanosti, lahko rečemo. Imeli pa so veliko odlične znanosti na voljo. V Španiji imamo enega izmed najbogatejših na svetu, ampak to ni isto kot to, da podpiramo tehnološke inovacije. Če si pogledamo kakovosti, grozde in drugo državah, se bojim, da nimam odgovora na vse to. Imamo ideje, ampak to so resne težave, zato moramo biti zelo ustvarjalni in imeti moramo polno domišljije za ukvarjanje s tem. Eden izmed kolegov je spraševal o deležbi žensk, kako lahko to vpliva na izboljšanje odličnosti. Naš svet za raziskave je bil deležen kritik na tem področju in to je proces, ki se bo sam popravljal. Načelo mora biti to, da smo na začetku zahtevali desetletne izkušnje, ampak mislim, da da je nemški kolega rekel, da so bili otroci in da so bile ženske izključne iz tega. Torej, prišlo je do sprememb in sedaj imamo 14-letno obdobje za ženske. Odličnost je pojem, ki bi se lahko sam spremenil. Hvala, sedaj pa ima beseda gospod Rus. Hvala, predsedujoča. Če želite, da Evropa postane konkurenčna, potem morate okrepiti dobro in graditi na šipkam. Naj vas spomnim na ponovno združitev Nemčije. Družba Max Planck je prvotno izhajala iz fleksibilnih enot. Na podlagi fleksibilnih enot smo vzpostavili inštitute, kakovost institucionalnih raziskav vzhod, v vzhodni Nemčiji sedaj tako dobra kot v zahodni Nemčiji. Kaj potrebujemo? Naložbe v vodje na vseh ravneh, potrebujemo tudi institucionalne okvirje po drugi strani. Najprej naložbe v vodilne, kot ste nekateri predlagali, res je. To mora priti iz diplomskih programov. Lahko imamo Marie Curie in mednarodne Max Planck šole ker imamo tesno sodelovanje z univerzami. To bi lahko bil dober model sodelovanja. Govorimo o tem, da bi krepili tiste države, kjer znanstvena podlaga ni tako močna. Veliko programov imamo, recimo imamo partnerske skupine. Imamo zelo uspešne programe študija po doktoratu, kjer Max Plak sodeluje z drugimi državami in to financira. To je dober model za EU. Recimo imamo programe na Polskem, kjer razvijamo tako imenovane sekvenčne modele. Sprejemamo raziskovalne skupine na naših inštitutih. Polska organizacija FMP pa potem financira te raziskovalne skupine na Polskem. Kaj morate storiti? Graditi zmogljivosti. Nov duh potrebujete, nove ljudi, ki razmišljajo o tem, ampak to morate postaviti v dober okvir. In tu prihajam do tega, kar smo slišali kohezijski skladi, strukturni skladi so potrebni zato, da bi zgradili okvir. Ampak financiranje programov ERC ali Marie Curie, vse to je potrebno zato, da bi oblikovali institucionalni okvir, ki bo trajal 5 do 10 let in potem bi imeli jamstva po državah. To bi morali prevzeti recimo deset let po prvotnem financiranju. To je zelo na kratko. Vem, da niste zadovoljni, sam nisem zadovoljen, dve minuti sem dobil in že 30 sekund zamujam. Hvala. Grazie. Hvala profesorjem, ki so se zdaj držali časa in gospa Madurel bo zaključila to prvo sekcijo. No- ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Minutko bom potrebovala ker smo sem prišli kot poslanci, da bi prisluhnili našim gostom. Hvala vsem, vsem, ki so spregovorili, hvala za vaše komentarje, odgovore na vprašanja. Vse sem si zabeležila, vse predloge, vse vprašanja, to, kar vam je všeč, to, kar bi radi spremenili v okvirnem programu. Veliko bi lahko povedala, ampak osredotočila se bom le na dvoje. Odličnost, ki se nenehno ponavlja v tej razpravi, to smo slišali, prepričana sem, da moramo biti konkurenčni na podlagi odličnosti. Prav tako ne dvomimo o tem, da moramo povečati število odličnih raziskovalcev. Strukturni skladi niso dovolj za to, potrebujemo dodatne ukrepe, usposabljanje potrebujemo. Potem imamo tu tudi druga vprašanja, ki so se omenjala. To se jasno uporablja, slišali smo veliko zanimivih stvari o tem, potem vprašanje o proračunih. Tudi to se ne nehno ponavljalo, več denarja za marikiri, več denarja za različne stvari. In jasno je, da obstaja konsens med različnimi skupinami, da bi morali prositi za več denarja za obzorje 2020. Sredstev ni dovolj. Če ne pozabimo na to, da ko govorimo o inovacijah in raziskavah, da je to v istem programu. To se prej še nikoli ni zgodilo. Zato bomo skušali pridobiti dodatna finančna sredstva pogajalskem procesu, ampak potrebujemo dobre instrumente, zato da bi pritegnili zasebno financiranje. Tudi to je eno izmed vprašanj, ki se ni veliko krat pojavljalo v razpravi danes, ampak to je prav gotovo nekaj, kar se bo omenjalo v drugih panelih. Toliko za enkrat. Hvala še enkrat za vaše odlične prispevke. Mislim, da boste res prispevali k temu, da bo obzore 2020 zgodba o uspehu, kot si to želimo vsi. Gago. Najlepša hvala vsem. Sedaj pa se bodo zamenjali govorniki tu na odru. Hvala vsem, ki so sodelovali v prvem panelu.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 Prego tutti di sedersi. Prosim vas da sedete. Ah, eh, torej, začeli bomo z delom. Imamo že veliko zamude. Tre smo v zamudi, zato Vsi moramo malo ogledati, koliko bo imel kdo časa za eh, prispevek. Prosim eh, kolege, da sedejo ali pa zapustijo dvorano. Kaj ti želimo začeti? Torej, s, eh, gospa Matijas bo podala uvod v ta panel, ima pet minut na voljo, potem pa sledijo govorniki, ki imajo na voljo deset minut, ne petnajst. Vsi so to sprejeli in se jim zahvaljujem. Vse smo o tem obvestili in so rekli, da se bodo prilagodili tej omejitvi časa. Najprej ima besedo kolegica Matijas. Opravičujem se vsem. Tudi za hrup, ki je še v dvorani. Ampak kljub temu, če bomo začeli, bodo mogoče tisti, ki zdaj samo klepetajo v dvorani, jo res tudi zapustili. Dobrigada, dobrigada, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsi, ki so prisotni tu, vedo, zakaj smo tu in o kateri temi bomo govorili. Ne bom govorila pet minut, zelo na kratko bom povedala. Pomembno je, da prisluhnemo strokovnjakom. Hvala, ker so tu in tu so zato, da obravnavamo velike izzive za družbo če mogoče kdo ni vedel, o čem bomo govorili. Naj povem, da bomo obravnavali težave, s katerimi se sooča Evropa. Omenjali bomo priložnosti, ki jih imamo za to, da bi se odzvali na te težave. Imamo program Obzorje 2020. Pozdravljam oba poročevalca. Tudi sama sem poročevalka z gospodom Lomberjem. Evropa se sooča z velikimi izzivi in prav zaradi teh izzivov imamo vsi skupaj to priložnost, da izkoristimo vse, kar imamo na voljo. Šest možnosti smo videli na področju zdravja, na področju blaginje, imamo demografske izzive, prehrameno varnost, vzdržnost kmetijskih izdelkov. Potem imamo tu pomorstvo, biogospodarstvo, čiste in bolj učinkovite energije, imamo izzive na področju zelenih in pametnih prevozov, potem imamo drugi izziv, ukrepe na področju podnebja, surovin, govorimo o učinkovitosti virov in zadnji izziv se nanaša na družbo, ki bi bila bolj vseobsegajoče in bolj poštena. Tako. To so predlagane izbire, to je na mizi in prav o tem bodo govorili različni govorci. Povedali nam bodo, če so te izbire dobre, kako daleč naj bi šli v tej razpravi in ne bom govorila predolgo. Naj le rečem, da veliki ziv prikriva vseh šest izbir. To, da nekaj izberemo, je del rešitev, ko imamo težavo. Ne smemo pobegniti težavam, ampak ne moremo rešiti vseh težav. To je res. Tu govorimo o programu, ki bo trajal sedem let. Tako da bomo morali uskladiti razvoje, vsebine. To pa bomo morali povezati z vzdržnim odgovorom glede na težave. In to je drugi izziv. To je sedmi izziv, obzorja 2020. Izkoristiti moramo te priložnosti, ne smemo tratiti časa, ukvarjati se moramo s sedemletnim programom, kajti evropska družba se spreminja trajnostno in dolgoročno. Hvala. Grazie alla collega Mattias. Voilà gospe Matijas, tudi zato, da ste bili tako kratki. Sedaj pa dajem takoj besedo profesorju Šetaku z od, uh, oddelka za medicino Kraljevega koledža. Uh, Dobro jutro vsem. Veliko veselje je, da lahko danes pregovorim. To skrajšati se moramo na 10 minut, tako da bom storil vse, kar je v moji moči, da bi dejansko ne prekoračil časa. Kar se tiče globalnega zdravja kot družbenega izziva, še prav posebno, kar se tiče narezljivih bolezni. To je pomemben izziv za Evropsko komisijo. Eden največjih družbenih izzivov je, da najdemo zdravstvena urodja za boj proti boleznim, ki prizadenajo EU in tudi druge celine. Pandemije neprenosljive bolezni in drugi zdravstveni izzivi ne poznajo meja. Soočanje z zdravstvenimi težavami zahteva sodelovanje med različnimi akteri. Pomembno je, da program Obzore 2020 spodbuja to sodelovanje. Tukaj ne gre samo za ogrožene življenj ljudi, ki so neposredno prizadeti, gre tudi za to, da to izpodkopava nacionalno stabilnost in regionalno in svetovno rast. Težko si je predstavljati prednostne naloge na zdravstvenem področju, ki niso povezane tudi s tem, da sodelujemo z državami izven Evropske unije. In obratno, malarija, tuberkuloza in AIDS vsako leto ubijajo skoraj 4 milijone ljudi. Če ne omenjam drugih zanemarjenih bolezni, ki so pokazane na tej prosojnici, In če se ogledamo smrtnost na leto pri različnih nalezljivih boleznih, to je seveda pomembno tudi zaradi bremena bolezni, glede invalidnosti, naprimer, in glede skrajšanja življenjske dobe. Nasprotno, glede tega, kar bi lahko pričakovali, Predvsej teh oseb povzroča zdravstveno tveganje tudi v Evropi, tako pri AIDS-u, pa tudi pri tuberkulozi. V državah Evropske unije, vedno bolj, pa tudi v sosednjih. 2,3 milijona ljudi živi zajcem. To je bilo konec leta 2010. Eh, ta epidemija zelo hitro raste v vzhodnji Evropi. In to se potem vidi in spodbuja tudi in se še povdarja eh, s primeri tuberkuloze. Tuberkuloza narašča. 49 novih primerov eh, imamo vsako uro in ta bolezen ubije sedem ljudi vsako uro v Evropski uniji. Prav tako je to povezano z zdravili, ki niso več učinkovita za boj proti tuberkulozi. Zdaj je tuberkuloza postala odporna na zdravila. Seveda bomo pridobili, če bomo razvijali družbo, tako kar se zdravstvenih izboljšav tiče, kar se tiče izboljšave znanja in tudi kar se tiče gospodarske rasti. Zdravje je bogatstvo. Dobro zdravje je ključnega pomena za zdravo gospodarstvo, za investicije. Zdravo prebivalstvo je ključnega pomena za gospodarsko rast in za konkurenčnost. Državljani EU bodo morali vedno le delati in zato morajo ostati zdravi in morajo biti sposobni pridodati k konkurenčnosti Evrope kot celote. Zato potrebujemo manj drage načine za proizvodno zdravil, cepiv. Naprimer, potrebujemo nova globalna zdravstvena urodja za izboljšanje zdravja. Izboljšanje zdravja za evropejce in globalno bo pomenilo tudi pozitivne učinke za zdravstvene sisteme, za zaposlovanje in za varnost na področju globalnega zdravja. Ocenjeno je bilo, da manj kot 10 odstotkov raz, sredstva za raziskave in razvoj na področju zdravja se nameni v državah, ki pa predstavlja samo 10 odstotkov prebivalstva. Torej tudi nimamo učinkovitih načinov za boj proti tem boleznim v državah, kjer vlade nimajo dovolj finančnih virov na razpolago, ker nimamo korektivnih spodbudnih okrepov. To pomeni, da se tudi razmere ne izboljšujejo in zato tudi zasebni sektor ne sodeluje dovolj v teh raziskavah. Javna sredstva so zato zelo pomembna, ključnega pomena za to, da se izognemo neravnovesju in zato, da bomo imeli učinkovit nadzor nad zdravjem. Potrebno bo povečati sredstva strani EU, globalno gledano za raziskave in razvoj. Raziskovalni program 7 da daje 6,1 milijard evrov za ta namen. Vendar pa to je samo 4 odstotkov celote, ki je bila namenjena raziskavam in razvoju. Ko govorimo o treh najpomembnejših boleznih, malariji, ajcu in tuberkulozi. Tukaj imamo potem tudi razporeditev zdravnikov na različ, po različnih delih sveta. Torej, Evropska komisija je sprejela sporočilo vloga Evropske unije v globalnem eh, zdravstvenem sistemu. To podpira svet in to izpostavlja pomen in potrebo potem, da se bolje usklajujemo na globalni ravni in da spregovorimo o zelo razdrobljenem raziskovalnem sistemu globalno gledano in da si dodamo, da izdelamo prednostne naloge. Zato potrebujemo evropski okvir, potrebujemo pa tudi učinkovito zonanjo politiko pri razvojni politiki Evropske unije in pri raziskovalnem okviru. Evropa ima odlične raziskovalne inštitucije na tem področju. Odgovornost za iskanje rešitev na te globalne zdravstvene težave pa je tako javna kot zasebna. Sodelovanje z državami, ki jih prizadenejo bolezni, je ključnega pomena za raziskave, zato da bi definirali prednostne naloge in da bi zagotovili dostop do inovacij. Tukaj imamo schematski prikaz, ki kaže razvojni ciklus in ki kaže tudi to, da moramo vključiti akademske inštitucije, MSP je pa tudi velika farmaceutska podjetja. To vključuje tudi dejavnike, kot eh, so javno-zasebna partnerstva in tudi klinične teste na tej podlagi. Potrebujemo pravo ravnovesje med inovacijami, ki bo pritiskalo na to in potem tudi potrebo industrije, kar se tiče razvoja proizvodov. To lahko dosežemo le, če bomo skušali zagotoviti, da bo Evropska unija spodbudila med panožne in meddisciplinarne programe. Potrebujemo sredstva za učinkovito upravljanje programov. Moramo povezati bazične raziskave, klinične teste in moramo spodbuditi tudi izvedbo in uveljavljanje zdravil po vseh eh, panogah. To mora biti na voljo institucijam, pa tudi organizacijam, zato da se bodo lahko pospravili posvetili celotnemu raziskovalnemu ciklusu. Prav tako morajo sredstva se hitro spreminjati, morajo biti fleksibilna in morajo omogočati razvoj zdravil. Tukaj ne gre samo za manjše štipendije za inovacije, gre tudi za dolgoročno financiranje, zato da bi lahko tržili proizvode. Prav tako je potrebno zagotoviti partnerstva za razvoj proizvodov, kajti tako bomo lahko raziskovalno strategijo razvijali, tako bomo lahko združili različne partnerje v novih partnerstvih in to bo omogočilo, da se bodo izognili večjim tveganjem glede raziskav in, raziskav in razvoja. Industrijski partnerji bodo potem pripravljeni prevzeti večje tveganje, če bo do razmere bolj gotove. V zadnjem desetletju smo razvijali veliko proizvodov za zanemarjene bolezni. Danes imamo veliko zdravil, ki so še v postopku odobritve. Kaj pa bo program obzore 2020 storil za to? Ta program mora biti odprt za bolj inovativne načine sodelovanja. Združevati moramo različne partnerje za razvoj eh, javnega zdravja. Prav tako moramo spodbojati najboljše centre, najboljšo znanost, ne glede na geografsko umestitev. Morda bi morali zmanjšati pomen različnih konzorcijev, ki potem zanemarjajo geografsko lokacijo. Potrebno je torej investirati v najbolj inovativno znanost. Potrebno je izpostavljati raziskave glede posameznih dosejev, potrebno je razvijati najboljše prakse, potrebno je imeti dobre klinične teste tudi v državah v razvoju. Potem kriteriji dopustnosti morajo biti poenostavljeni zato, da bi lahko pritegnili naj bolj, največje strokovnjake po vseh panogah, ki zahtevajo razvoj. Če bomo zaposlili najboljše znanstvenike v Evropi, in z evropskimi partnerji bomo povečali našo konkurenčnost in se bomo tako lotili najpomembnejših zdravstvenih težav. Potrebujemo otepljive rezultate. Blizu smo prvemu cepivo za malarijo, ki bi lahko zaščitil milijone ljudi. Zelo blizu smo tudi temu, da bi lahko, našli, da bi lahko prišli do nove generacije zdravil proti tuberkulozi tudi na področju HIV imamo veliko raziskav v zadnjih dveh letih. Jih je bilo izredno veliko in potrebno je nadgraditi to, zato da bi se hitro pomaknili v prihodnost. Prav tako je partnerstvo za klinične teste ključnega pomena glede uspeha. Potrebno je nadrevati z uspešnimi zgodbami, potrebno je zagotoviti ustrezna sredstva. Za zaključek, torej Evropska unija mora odigrati ključno vlogo pri raziskavah in razvoju za zdravje. Globalne zdravstvene vprašanja ogrožajo ne samo življenje ljudi, ki so prizadeti, temveč tudi ogrožajo nacionalno stabilnost in globalno gospodarsko rast. Novi globalni zdravstveni proizvodi lahko dramatično znižajo globalne izzive in dolgoročno bi tako lahko evropski dokoplačevalci namenili manj sredstev za, naprimer, državo razvojo. Torej, program obzore 2020 predstavlja veliko priložnost za te obveze. Ne kljub gospodarski krizi, temveč zaradi gospodarske krize. In sedaj bomo resnično videli utepljive rezultate. In to je tudi seveda v evropskem interesu. Hvala lepa za, vaše, za vašo pozornost. Hvala. Se opravičujem, da sem vas kar prekinila, malo ste že prekoračili čas in to škodi potem naslednjim govornikom. Sedaj pa ima besedo eh, gospa dr. Klaudija Neupava z fundacije Science Citoyen. Prosim, beseda je vaša. Ja, eh, Hvala za vaše vabilo. Hvala odboru ITRE, ki se zanima za glas civilne družbe na področju programa Obzori 2020. Prvič sodelujem na takšni obravnavi in vse je res impresivno. Sedaj pa je naša naloga ta, da 15-minutni govor skrajšam na 10 minut, kar ne bo lahko. Naj povem nekaj o Združenju Fundaciji za znanost državljanov. Ukvarjamo se z znanostjo, demokracijo. Kaj je znanost, kaj je družba, se sprašujemo in imamo glavne cilj, sicer krepitev zmogljivosti raziskave in ekspertiz družbi, radi bi spodbudili svobodo izražanja, spodbujali svobodo znanosti, tehnične izbire in drugo. Menili smo že skupni strateški okvir, zelena knjiga je bila objavljena strani Evropske komisije februarja Tako da smo imeli neformalno združenje in močno smo se ukvarjali s prvim predlogom komisije, to nas je skrbelo. Zdelo se nam je, da se preveč osredotočajo na konkurenčnost tehnološke inovacije in na prispevke raziskav krasti, ampak tu ni bilo nobenih možnosti vseobsegojočega upravljanja in vzdržnosti. Tu imamo tudi ekološke in gospodarske zahteve, tako da predlagamo, da bi vključili premik na raziskave in inovacijske prioritete v obzorje 2020. Poslali smo pismo Evropski komisiji gospodu Barosu in vsem poslancem, ne vem, če se spomnite, ste prijeli to pismo. Tri točke bi rada omenila zelo na kratko. Najprej splošni pregled tretjega dela, tu gre za družbene izzive. Potem imamo dva tematična primera in na koncu še odeležbo civilne družbe. Najprej družbeni izzivi na splošno. Če besede kaj pomenijo, opravili smo kratko semantično analizo teh družbenih izzivov in kot lahko vidite, imamo izraze ki jih že poznamo v povezavi s konkurenčnostjo, s trgom, z industrijami, z MSP-ji, podjetji, manj pa je tega o potrošništvu, o državljanih, o civilni družbi, potem smo vključili še industrijsko upravljanje in odlično znanost, kot vidite. Pri industrijskem vodenju je veliko konkurenčnosti in trgo, tu imamo tudi odlično znanost in nič o civilni družbini ali o državljanih tam. Torej, Zato lahko razmišljamo o tem. Oprostite, še nekaj bi omenila, na to bi se vrnila. Pogostost besed, če nam to kaj pove o dokumentu, potem drugi del obsega pomen izrazo. Če gremo nazaj na vzdržnost, seveda boste razumeli, da obstaja razlika med vzdržnim okoljem in vzdržno infrastrukturo raziskav inovacij. Seveda obstaja razlaga oziroma razlika, ko govorimo o državljanih, če je to pasivna publika ali pa če je to aktivna in ustvarjalna publika državljanov. Torej, zdi se, da so družbeni izzivi močno povezani s konkurenčnostjo industrijo in manj z državljani. Zdi se tudi, da družbeni izzivi nimajo skoraj da nič s civilno družbo. Državljani morajo odigrati vlogo kot potrošniki predvsem. Družbeni izzivi so močno povezani z rastjo in manj solidarnostjo in družbeno in ekološko pravičnostjo. In na koncu, to razpravo smo že imeli danes, odlične znanosti, odlična znanost lahko uspe z industrijo, ampak ne s civilno družbo. Drugo, dva primera tematskih prioritet. Najprej kmetijstvo kot primer. Sveda, je ja, glede na veselilo težko sedaj vedeti, kaj se bo zgodilo. Želela sem vas le spomniti na to, da ko vidite proračun, ki je namenjen raziskavam in ekološkemu kmetijstvu iz tretjega do šestega okvirnega programa, tu vidite nenehno povečanje v globalnem proračunu, kar je dobra novica. Ampak, če si pogledate proračunski delež, ki je porabljen za ekološko kmetovanje, za raziskave, In če to primerjate s splošnim proračunom okvirnih programov, potem boste ugotovili, in upam, da to lahko vidite, to je zadnji stolpec v razpredeljnici, da ni povečanje od četrtega do šestega programa, ko gre za podporo pri raziskavah na področju ekološkega kmetijstva. Če potem opravimo primerjavo med financiranjem, in to smo pravkar storili pri enem programu, pri šestem okvirnem programu, Tu imamo raziskovalna sredstva, ki so bila namenjena ekološkemu kmetovanju in biotehnološkemu kmetijstvu. Tu lahko vidite trikrat več podpore biotehnološkemu kmetijstvu. Pri obzorju 2020 se pojavlja vprašanje glede ekološkega kmetijstva in biotehnološkega kmetijstva, kakšen proračunski delež naj bi imeli pri obojem. Potem naslednji primer, energija. Kot lahko vidite, iz te prosojnice do sedmega okvirnega programa smo imeli veliko sredstev iz proračuna za Euratom, primerjavi s vsemi drugimi proračuni za energijo, glede prostalega dela šestega in sedmega okvirnega programa. Če potem primerjate proračun za Euratom s proračunom za obnovljive energije, se seveda proračun zniža za skoraj 30 odstotkov za obnovljive energije, primerjavi z Euratomom, Tako da imamo tu dobre novice, ko gre za obzorje 2020, kajti proračun za varno, čisto in učinkovito energijo je precej pomemben, ampak seveda tu ne gre stroško za itre, itr, ne v prejšnjem programu, ne v obzorju 2020 in ko vidite, varno, čisto in učinkovito energijo, imamo uporabo energije na učinkovit način, imamo veterno, sončno energijo, oglično zajetje, shranjevanje, biogoriva, kot veste, so nekatere točke še vedno sporne in potem bi se lahko vprašali, kako bo poračun porazdeljen med različne možnosti. To ni lahko odločitev. Tretja točka, odeležba civilne družbe. Tu moramo reči, civilna družba je močno odsotna v programu. Znanost družbi izginja, ampak se ponovno pojavlja preko odgovornih raziskav in inovacij. Ampak le malo omembje. Naj vam rečem, da nas to res preseneča, kajti Evropska unija je podpirala participativno raziskavo že skoraj do 12 let preko šestega in sedmega okvirnega programa je bilo to podprto. Potem smo imeli programe znanosti in družbe, znanost v družbi, mobilizacija in medsebojno učenje smo imeli. In v sedmem okvirnem programu smo imeli celo novo schemo financiranja, prednosti za nekatere skupine, za CSO-je. To je bil velik korak naprej iz naše perspektive. In ti programi so bili res pionirski programi. Tako da nimamo več veliko žal glede na to. Če si pogledamo tretji del družbenih izzivov, potem bi morali imeti horizontalno udeležbo civilne družbe, to se omenja le v dveh točkah, v podnebnih ukrepih in v vključujoči družbi. In če se poglobimo, potem vidimo, da moramo izboljšati javno ozaveščanje, uporabnike moramo vključiti, potrebujemo tudi izboljšano komunikacijo, javno sprejeti, izboljšati moramo izobraževanje na področju znanosti. Tako da je to tradicionalno javno razumevanje znanosti, paradigme, ko se lahko javnost veliko naroči, naučijo znanstvenikom, ampak tudi znanstveniki se morajo učiti od drugih in od civilne družbe. Ampak vse izkušnje, ki jih imamo, pri participativnih raziskavah v zadnjih 12 letih kažejo, da raziskava z akteri civilne družbe, upravljanje inovacije, da vse to postaja nova paradigma raziskav, ki je predvsej popularna. Tu imamo veliko potencijala, zato bi prispevali k napredku. Civilna družba je aktivna na področju raziskav in znanosti že dolgo časa. Vse več organizacij civilne družbe ima rasne raziskovalne zahteve, postajajo stranke in partnerje v raziskavah, sodelujejo pri raziskovalnih projektih na področju zdravja, okolja, kmetijstva, energije, prevoza, socialnih vprašanj. Vse to so družbeni izzivi v obzorju 2020. Torej, tu imamo, kar imenujemo znanstveni tretji sektor. Poleg tradicionalnih lokacij kjer imamo proizvodnjo znanstvenega znanja v laboratorijih, raziskav inovacij, imamo ta zavezništva med različnimi organizacijami civilne družbe, imamo tudi organizacije civilnih družb in raziskovalce v inštitutih, v mrežah, tu imamo tudi kmetijstva, organizacije, pacijentov, imamo tudi druge amaterje, ki sodelujo na različne čine pri tem. Torej, to so dobre novice za znanost, kajti te raziskave bodo raziskale alternativne družbene prihodnosti, nove načine, recimo pomislimo na ekotoksikologijo, na endokrine motivce pomislimo, če ne bi imeli pritiska od zunaj, bi verjetno trajalo veliko dlje, da bi to sploh preučili. Torej, tu je veliko izzivov, zato moramo ponovno razmisliti o tem, kar včasih jemljemo zagotovo. Recimo izraze kot inovacije, usmeritev programov ključne vrednote, rast, krepitev evropskih industrij. Torej, razlike so očitne, to, da vključimo civilno družbo ali ne, prav tako bi bilo drugače, če bi vključili industrijo ali pa bi jo izključili. Seveda smo podprli nekatere predloge, ki smo jih dobili iz odbora ITRE, iz prvega poročila o deležbi civilne družbe, naj le rečem da imamo dvoje pravila za udeležbo in tu imamo tudi uredbo, ki določa obzorje 2020, to sta člena 12 in 13. Sedaj se tu v glavnem to omenja pod eh, odgovornim, odgovornimi raziskavami inovacij, kako je za deseto pravilo, pravilo udeležbe. Pravna entiteta pomeni podjetja, raziskavalne centre, univerze, in druge fizične in pravne osebe, ki spremljajo mednarodno in nacionalno pravo. Tu se bom ustavila. Hvala za vašo pozornost. Grazie, voglio rassicurare tutti. Najlepša hvala. E, torej, vsi, e, vsem e, govornikom lahko zagotovim, da seveda tudi beremo to, kar imamo v pisni obliki in to tudi ustrezno ocenjujemo. Sedaj pa Kristina Micheloni, podpredsednica italijanskega združenja bioloških eh, kmetovalcev. Hvala za povabilo in hvala Klaudiji, ki mi je olajšala eh, delo, kaj ti posredovali veliko podatkov tudi že o kmetovanju. Zato bom zelo hitra in povedala samo bistvo. Torej, sem podpredsednica italijanskega združenja za biološko kmetovanje, torej to je eh, tehnologija za ki se uporablja v biološkim kmetovanjem. In ne bom se osredotočila samo na Italijo, temveč bolj na evropski okvir, zato bom govorila tudi angliško. Torej, kakšni, eh, s kakšnimi družbenimi izzivi se sooča kmetovanje in kako lahko kmetovanje prispeva delno k rešitvam? Eh, želim eh, poudariti pomembne vidike in sicer poslabšanje kmetijskega ekosistema. S tem se sooča družba in želim vas opozoriti na to, tudi če so kmetovalci v manjšini v Evropi, je večina, večina državljanov živina v ruralnih območjih. Torej, večina evropskih državljanov še vedno živi v ruralnem okolju in to, kar se dogaja v kmetijstvu, mm, se ne tiče samo kmetovalcev, temveč vseh, ki tam živijo in tudi uh, vseh, ki uh, jemo kmetijske izdelke. Torej, kmetijstvo ni pomembno samo za kmetovalce, temveč za državljane v celoti uh, in sicer ne samo kot uh, potrošnike blaga torej degradacija kmetijskih ekosistemov, to je prvi izziv. Podnebne spremembe, tu lahko kmetovanje igra pomembno vlogo, potem imamo negotovo zanesljivo. Nezanesljivo ne preskrbo s hrano, potem eh, pomankanje virov, potem pomankanje socialne kohezije, potem eh, degradacija tal oziroma ohranjanje tal. Eh, tri glavne dokumente lahko uh, prikličete na našni spletni strani, ki so vizija za kmetijo, kmetijstvo prihodnosti. Gre za uh, Eh, predvsem načrt za izvajanje ustreznih pravil za ekološko kmetovanje, ampak to lahko prikličete na naši spletni strani te dokumente. Če se zavedamo izzivov, s katerimi se sooča Evropa in kako lahko prispeva kmetijstvo, potem se moramo vprašati, kakšno kmetijstvo za prihodnost si želimo in kakšno kmetijstvo bo najbolj kostim izzivom. Ali je to uh, kmetijstvo, ki porabi veliko energije, ki eh, degradira tal, ki poslabšuje okolje, ki zmanjšuje biotsko raznovrstnost in tudi poslabšuje eh, izgled krajine. In eh, krajina je seveda pomembna za vse, ki tam živijo. E, krajina sicer nima ekonomske vrednote, ampak jo ima. Torej, katero kmetijstvo bo bolj kos tem izzivom? Na eni strani imamo ohranjeno, krajino v Burgun, kjer proizvajajo konkurenčni izdelek in ki tudi ohranja okolje. In drugo uh, je proizvodnja zelenjave v sredozemskem območju, uh, torej zagotavljanje zdrave prehrane. Uh, definicija ekosistemskih storitev je podana tu, torej kmetijstvo ne proizvaja samo hrane, lesa in tako naprej, temveč tudi ekosistemske storitve, čista voda, ohranjanje biotske raznovrstosti, krajine in tako naprej. In želim povdariti, da če določeno kmetijstvo tudi eh, nudi ekonomske storitve, potem mora obenem seveda tudi zagotavljati zadostno količino hrane za zdravo prehrano. In tu se navezujem na to, kar je povedala govornica premano, pred mano, da imamo izziv eh, zdravega prebivalstva. Če menimo, da kmetijstvo prav tako lahko prispeva k zmanjšanju stroškov za zdravstvo, moramo upoštevati tudi to, razen tega kmetijstvo lahko prispeva k eh, varčevanju uh, sredstev z uh, regeneracijo okolja, torej z okoljskimi ukrepi. Razen tega moramo pomisliti, če se odločimo za določen tip kmetijstva, potem se sprašujemo tudi, kakšni morajo biti kmetovalci, ki izvajajo to kmetijstvo govorili smo danes o odličnosti v znanosti, o vrhunski znanosti, ampak znanost eh, je treba izvajati z inovacijami, tudi s praktičnimi dejanji. Eh. Zato me bolj eh, skrbi, kako odlično znanost pretvoriti v odlične inovacije. Zato pa potrebujemo tudi določen tip kmetovalcev in mislim, da so biološki kmetovalci zelo dobro sposobni za to, kajti mlajši so. Evropski podatki to že potrjujejo, da so v primerjavi s tradicionalnimi kmetovalci dosti mlajši in tudi vidijo, eh, kakšna naj bi bila prihodnost in vlagajo v prihodnost. Potem so bolj usposobljeni imajo višjo raven usposobljenosti, izobraževanja in lažje izvajajo eh, rezultate raziskav in so tudi inovativni po svoji naravi, kajti sami so se prostovoljno odločili, da bodo proizvajali na bolj restriktivn in bolj previden način, eh, ko gre bolj za prevencijo kot za zdravljenje. Torej, Eh, bolj so naklonjeni inovacijam. In zadnja točka, s tem eh, se odzivajo tudi na povpraševanje potrošnikov. Skoraj 20 milijard evrov je promet eh, biološkega kmetovanja 2010-2011, pa smo zabeležili že povečanje za približno 10 odstotkov v Franciji in Nemčiji, nimamo še dokončnih podatkov. Torej, ne biološki kmetovalci ne, se ne odzivajo samo na potrebe državljanov in okolja, temveč gre tudi za kompetitivno konkurenčno panogo. Torej, seveda pa moramo vedeti tudi, kakšno znanost in raziskave potrebujemo, da bi podpirali kmetovalce pri izvajanju inovacij v, na, svojem, na njihovem sektorju. In želim povdariti samo dve področji. Eh, torej eh, koncept krepitve ekofunkcionalnega kmetijstva, torej da ne gre samo za proizvodnjo hrane, temveč tudi za ekosistemske storitve, vendar eh, torej to je inovativen pristop, da se proizvaja več, vendar da se ne poslabšajo viri in zato je treba vlagati več tudi znanja in raziskav. Drugi primer je Eh, raznolikost od polja do pladnja. Torej, ideja, kako ohraniti to biotsko raznovrstnost, naravne vire. Eh, s eh, torej s tudi raznolikimi sistemi kmetovanja, ki vodijo do raznolikosti hrane to je potem win-win situacija. Kakšne metode potrebujemo? Participativni pristop je bil že omenjen, želim pa ponovno povdariti. Želimo participativno uh, raziskovanje, ki se izvaja potem v praksi, na kmetijah. Drugače bomo izgubili veliko priložnost, da bi imeli ta participativni pristop, ki bi se potem izvajal v proizvodnji potrebujemo mrežo lokalnih eh, centrov za inovacije in, in raziskave, tudi na podeželju, drugače nam ne bo uspelo uh, doseči kmetov, kmetovalcev in tudi ne ljudi, ki tam živijo. Torej, kmetistvu, v kmetijstvu inovacije niso samo nek nov patent, neko novo znanje. Pogosto je to kombinacija obstoječega tradicionalnega znanja z inovativnim znanjem. Veliko lažje je govoriti o inovacijah v industriji, vendar v kmetijstvu uh, živimo z metodami, ki obstajajo in tudi ljudje, ki to že zelo dolgo delajo. Ampak to je treba povezati z novimi metodami. Če bi bila Eh, poslanka v Evropskem parlamentu bi se vprašala, kaj je dobra eh, naložba med nar, eh, eh, eh, javnega denarja v raziskave. Mislim, da moramo eh, spodbujati različne eh, sisteme proizvodnje. Torej, to diverzifikacijo potrebujemo. To bo zagotovilo prihodnost evropskega kmetijstva. Eh, če eh, razmišljam o naložbah denarja za kmetijske raziskave, bi poskusila ugotoviti, kako krepiti zasnovo krepitve ekofunkcionalnega kmetijstva. Eh, Torej, in ne samo, da imamo publikacije o tem, temveč, da se to izvaja v praksi. In prej je bilo vprašano, kako meriti uspeh teh akcij, teh ukrepov. In zato mora, se moramo posvetiti predvsem izvajanju. Potem eh, socialne, družbene inovacije, organizacijske inovacije. Tudi to je pomembno, ne samo tehnične inovacije. Povezava tradicionalnega znanja z novim znanjem, socialne in organizacijske, družbene in organizacijske inovacije bodo prispevale k temu, da bomo naredili pomemben korak naprej. Seveda, torej zahvaljujem se za pozornost in na naši spletni strani so tudi eh, trije dokumenti, ki si jih lahko tam prikličete in ki so zelo zanimivi. Hvala. Hvala. Eh, gospa dr. Mikoloni, sedaj pa na vrsti gospod Jan Andersen eh, iz Kopenhagenskega eh, raziskovalnega foruma. Pač, hvala lepa, predsedojoči, in hvala lepa odboru ITRE za povabilo našega foruma za to predstavitev. Naš raziskovalni forum je nekaj, kar se ukvarja tudi z družbenimi izzivi, tudi v programu obzorje 2020. Torej je to dopolnilno glede razprave danes dopolne, ki smo imeli o odličnosti. Naš forum meni, da je obzorje 2020 eh, odločno in vizionarsko sporočilo za Evropo. Naj vam podam nekaj razlag, kaj je naš forum. Naš forum je platforma, ki jo je ponudila Köbenhavnska univerza pod danskim predsedovanjem Evropske unije. Tukaj imamo 600 raziskovalcev, povabili smo jih, zato da bi prispevali k obzorju 2020. Naj podam komentar k temu, kar je bilo prej izrečeno. Imeli smo samo tri kriterije, ki jih je bilo trebno izpolnjevati. Morali so biti odlični strokovnjaki na svojem področju, morali so prihajati iz vse Evrope, tudi iz novejših držav članic in prav tako je šlo za uravnoteženost glede spolov. 16. januarja 2012 je 80 eh, strokovnjakov iz vse Evrope se sestalo v Kemnhavnu. Pripravili so poročilo in eh, priporočila, ki so vam razdeljena. Zdaj grem kar hitro prek teh priporočil in zaključkov. In če sem prehiter, lahko vse to najdete tudi v priročniku. priporočila Kebnhavnskega raziskovalnega foruma so bila predstavljena ministerski konferenci 1. februarja leta 2012 in tudi komisiji in ostalim zainteresiranim stranem v Evropi. Vse skupaj je doživelo dober odziv in upam, da bo to tako tudi tukaj. Eden izidov tega foruma je bila interdisciplinarnost. To je ključnega pomena. Če bi naj Evropa resnično bila sposobna razrežiti, razrešiti in se spopasti z izzivi, pred katerimi so. Ta prosojnica kaže ustvarjalnost in um, živahne razprave, ki so se odvijale 16. januarja. Tako sedaj pa nadaljujem. Kot sem omenil, smo imeli v mize za vsakega od družbenih izzivov in potem smo pripravili niz priporočil za vsakega od omizij. Na področju zdravja je bilo izpostavljeno, da je ena ključnih težav, izzivov za Evropo starajoče se prebivalstvo. Imamo različne bolezni, ki se pojavljajo in ki grozijo, ogrožajo ne samo naše zdravje, temveč tudi stroške zdravstvenega sistema v Evropi. v naslednjih sedmih letih, v obzorju 2020, bomo videli večji povdarek osebni medicini, nove vidike medicine bomo videli in tukaj je to bilo že omenjeno. Moramo se osredotočiti bolj na prevencijo, na ustvarjanje zdravega življenja skozi vse življenje in tudi to, da bodo inovacije se spremenile v rast in zdravje. Kar se tiče področja živil, smo prepoznali naslednje izzive. Potrebujemo trajnostne rezultate in moramo imeti tudi inovativno vrednostno verigo to je dopolnilno k temu, kar je bilo že rečeno. Ključnega pomena je uporaba zemljišč, pridelava, trebno je povezati zdravje, živila, prehranske vrednosti. Prav tako moramo realistično se ogledati kmetijsko politiko in eh, celoten proizvajalni ciklus. Prav tako mora biti kmetijstvo, morajo biti živila ključnega pomena pri inovacijah in ustvarjanju delovnih mest v Evropi. Na področju energije. Prehod na konkurenčne energetske sisteme, trajnostne, zanesljive, to mora biti ključnega pomena. Eno ključnih priporočil je bilo, da moramo spremeniti načrt cen. Set. Prav tako moramo imeti nov pristop k sistemskim in e, multidisciplinarnim raziskavam. Prav tako moramo zagotoviti, da bomo imeli zadostna sredstva in da bodo tudi drugi skladi lahko prispevali k dodatnim sredstvom. Eden glavnih izzivov je, mislim, da to vsi poznate, prevelika izkoriščenost in uporaba naših prometnih sistemov. Prav tako imamo ranljive prometne sisteme. To so izzivi, s katerimi se soočamo, najti moramo rešitve na to na področju podnebja. Je omize o podnebju izpostavilo, da moramo podnebje videti ne samo v evropskem kontekstu, temveč globalnem. Nekatere ključnih točk, ki so tukaj, so uporaba zemlje, zemlišč, vode, potem večji podarek bio raznolikosti in drugim področjem. Potem v omizju, glede družbenih izzivov, pa tudi tukaj, v našem omizju, je bilo izpostavljeno, da je to, kar je predlagala komisija, pravzaprav nekaj, kar ima dober povdarek. Vendar pa, kar je bilo zelo pomembno, je bilo to, da Družboslovje mora prispevati k temu, da bomo ustvarjali evropsko agendo. Zato imamo sedaj potrebo po novih teorijah in ne smemo nadaljevati tako kot do sedaj. Moramo se odzvati na trenutne razmere sedaj, vendar pa Seveda bi bilo še bolje, če bi se takšnim razmeram celoti lahko že prej izognili. Naj izpostavim še nekaj, to je bilo tudi omenjeno v tem omizu. Državljani niso samo potrošniki, temveč tudi akteri v tem procesu. Ključna priporočila Kebenhavnskega raziskovalnega foruma pa so bila, da se družbenih izzivov ne moremo lotevati izolirano. Tukaj gre za celovit multidisciplinarni pristop, ki je potreben, da se soočimo s temi izzivi. Živila, zdravje. Tukaj imamo skupno področje, ki jih je potrebno povezati. Potrebno je imeti, naprimer, skupna javna naročila, če je to možno. Vse je povezano, energija, promet, podnebje, družbe. Vse je potrebno obravnavati povezano. Zato imamo sedaj predlog, da bi dejansko zagotovili pristop, ki bo zajemal vse in da bi prešli in da bi nam uspel prehod na trajnostno družbo. Tukaj imamo sedaj mline. To pa ne izpostavlja samo potrebe po trajnostnih sistemih. To izpostavlja tudi to, da morajo krila iti v isto smer, če želijo če želimo biti uspešni. In za konec, Kopenhavnski raziskovalni forum je govoril o okvirnih pogojih, ki gredo prek različnih panov, govoril je o odličnosti, ki je predpogoj za to, da izkoristimo, da zaposlimo najboljše raziskovalce. Prav tako smo govorili o tem, da je potrebno nujno potrebno poenostaviti program obzorja 2020. Prav tako pa je potrebno biti precej pregleden, potrebno je imeti prta javna naročila, razpise, prav tako pa je potrebno si ogledati in umestiti vse skupaj v globalno perspektivo. Potrebujemo močnejšo Evropo za močnejše raziskave, to je ključnega pomena. In mislim, da so se tu strinjali vsi, tako raziskovalci, akademik kot industrija. Hvala lepa. E Hvala, sedaj imamo samo še 20 minut za razpravo, za vprašanja in odgovore. E, gospod Lambert je soporočevalec, če želi besedo, e, lahko govori nekaj minut in potem bomo boste lahko postavili kratka vprašanja in bomo imeli kratke odgovore. Hvala. Jaz eh, bom se, na, se navezal na to, kar eh, je povedal zadnji govornik in sicer med interdisciplinarnost. In imam tudi neposredno vprašanje za vas, ali verjamete ali ne, da način, kako komisija dela, ali to omogoča to interdisciplinarnost ali ne. Jaz sem vas tako razumel, da, da bi lahko torej, prišli do te interdisciplinarnosti eh, z načinom, kako se izvedejo ti razpisi. Torej, kako mislite, da bi komisija morala ravnati v tem primeru eh, različni oddelki, direktorati, ali to preprečuje ehm, interdisciplinarnost ali eh, bi morali nekako tudi oddajati določene, eh, določena dela zunanjim izvajalcem, da bi zagoto, zagotovili ehm, več te interdisciplinarnosti, gospa Ford. Najlepša hvala vsem govornikom. Želim predvsem vprašati, gospoda Šetoka z Imperial College in sicer o EET, eh, ko gre za eh, sodelovanje pri raziskavah za podnebne spremembe in tudi za zdravstvene zadeve. Eh, in mogoče bi tudi iz oddelka za zdravstvo deloma lahko sofinancirali vaše raziskave. Eh, potem gre seveda tudi za surovine, za eh, proizvajanje in tako naprej. Torej, treba je 75 eh, odstotkov financiranja pridobiti iz drugih virov. Ko gre za globalne zdravstvene zadeve, ali vam bi uspelo tudi na tem področju 75 odstotkov pridobiti iz teh drugih virov, vas sprašujem. Ali se še kdo prijavlja za razpravo? Gospod Odi, prosim. Merci, madame. Hvala, predsedujoča. Ko gre za raziskave, nas to kolektivno zadeva. Gre za dodano evropsko vrednost. To pravim iskreno, kajti to ni vedno jasno. Sprašujemo se, kako je z vsebino. Vi, civilna družba, in popovdne bom zastavil enako vprašanje komisarke, vi, civilna družba, ali vi iskreno imate občutek, da bomo skupaj dosegli optimizacijo javnih izdatkov na raziskovalnem področju, na vseh ravnih intervencije. Recimo, nekaj sem predlagal, ampak ta ideja ni bila sprejeta, ampak danes ponavljam to idejo, da bi imeli revizijo javnih izdatkov na področju raziskav na treh ravneh intervencij. Na evropski ravni, na državni ravni in na regionalni ravni. No, v Franciji imamo regionalno raven. Da bi videli, če nimamo zneskov, ki so bili porabljeni, tako da bi jih lahko bolje osredotočili, računsko sodišče bi lahko poskrbelo za to revizijo in potem bi za to poskrbelo še 27 eh, računskih sodišč, tako da bi šli v boljši smeri na področju evropskega raziskovanja. Če sem dobro razumel svežen, ki smo ga videli, bo komisarka predlagala, da bi v letošnjem letu bili osredotočeni na evropsko raziskovanje. Toliko organizmov imamo, toliko pobud in občutek imam, da ne vemo najbolje, kakšne so glavne usmeritve. Ne Evropske unije smo. V strategiji 2020 imamo vse te dokumente, ampak kakšna je usklajenost na treh ravneh javne intervencije. Ponavljam, imamo Evropsko unijo, države članice in regije, ki imajo strukturne sklade. V strukturnih skladih je veliko sredstev za raziskave. Ali vi v praksi imate tak občutek, da glede na to, da ni veliko javnih izdatkov za naše državljane, ali bomo res to proizvedli, to Evropsko raziskovalno območje? To je ključni element konkurenčnosti naše celine. Grazie, eh, Mr. Kelly. Hvala, gospod Kelly. Uh, thank you very much. And, uh... Hvala. Zelo zanimive predstavitve smo slišali. Hvala. Rad bi se še zlasti zahvalil danskemu predsedstvu, ker je zbralo 600 raziskovalcev iz vse Evrope. To je zelo dobra pobuda, kajti vključiti moramo ključne strokovnjake že na samem začetku, zato da bi bilo vse prav. Govorimo o znatnih finančnih sredstvih. Kot smo slišali, gre za meddisciplinarnost in to je zelo pomembno. V tej luči bi rad povdaril zdravje in zlasti preventivo in logo kmetijstva. Zlasti, ko gre za spodbujanje zdravja pri živilih in drugega. Rad bi slišal, če je več informacij o tem, če imate kakšne načrte glede tega, kajti to je ključni vidik. Potem moramo spodbuditi to, da bi imeli več živil iz Evropske unije, za razliko od držav izven unije. Najboljša sledljivost se lahko izvede v Evropski uniji. To je prav gotovo nekaj, na kar ne smemo pozabiti. Poleg raziskav, zagotoviti moramo tudi to, da smo bolj vzdržni, da smo bolj samozadostni v Evropski uniji. Tako da ne bodo tretje države tiste, ki bodo skrbele zato, ker jih ne moramo do iste stopnje nadzorovati. Potem mi je všeč ta povdarek pomorskih raziskav, kajti pred nekaj tedni smo tu imeli razstavo, ker smo videli potencial morja. Neizkoriščni potencial morja je bil to. In mislim, da tu obstaja priložnost, da postanemo vodilni na tem področju, da izkoristimo priložnosti, ki obstajajo ponovno, ko gre za živila in hrano in druga področja. Mislim, da tu lahko postorimo veliko, ko gre za raziskave končno pri produktih, pri ustvarjanju rasti delovnih mest, pri spodbujanju teh vidikov, ko gre za kmetijstvo in pomorstvo. Hvala. Ali želi še kdo besedo? E, imamo še 10-12 minut sedaj in ta čas je na voljo govornikom tu na odru, da odgovorijo na vprašanja ali dodajo še kaj, kar so hoteli povedati prej in potem dobi še besedo gospa Matija za pet minut. Prvi je na vrsti gospod Šerduk, eh, tako eh, ima še do dve dodatni minuti, ki smo mu jo vzeli prej. Hvala. Želim eh, najprej odgovoriti na vprašanje, ali je podoben model, ki ga uporabljamo za podnebne spremembe, ali bi to lahko uporabili tudi za zdravstvene zadeve, predvsem bolezni, ki so povezane z revščino. Mislim, da je to lep model in trenutno bi to bil pomemben izziv, da bi 75 odstotkov sredstev zbrali za to. Eh, verjetno ne bo šlo, ampak 50 odstotkov ja, skupno financiranje in to bi bilo verjetno možno in to bi bilo tudi zelo zanimivo in privlačno. In to tudi eh, kaže, kako eh, razdrobljena je struktura raziskav, predvsem kar zadeva revščino in bolezni v Evropski uniji eh, tako, kar zadeva nacionalne in tudi evropske programe. In to se kaže pogosto tudi na mednarodni ravni, kjer Evropa nima močnega glasu, kar zadeva bolezni, eh, ki nastajajo zaradi revščine, kajti težko je eh, najti mednarodne skupine, v okviru EU, ki se ukvarjajo s tem področjem. In mislim, da to področje zahteva našo pozornost, torej kako spodbujati odličnost EU na mednarodni ravni pri zdravstvenih raziskavah. In želim končati s tem, da poudarim, da vedno potrebujemo usposabljanje na tem področju, potrebujemo novo generacijo raziskovalcev, ki se ukvarjajo z boleznimi povezanimi z revščino. Ampak to ni dovolj, da se samo investira v eh, usposabljanje na, po, eh, na po doktorski ravni. Torej, ravno tako pomembno je, da Eh, poudarjamo tudi pomen razvoja karijer. Torej, 10 eh, do 15 eh, let se ljudje ukvarjajo s takimi vprašanji in potem morajo zapustiti znanstveno karijero, kar za nje ni mesta v tej znanstveni sferi. Gospa Klaudija Neublad, začela bom z. Za vprašanjem francoskega kolega. Torej, samo eh, razmislek o inovacijah, kako, kakšno razumevanje imamo danes, če slišimo besedo inovacije. Danes obstaja tendenca, da ko slišimo inovacija, da gre za visoko tehnologijo ali za izdelke visoko tehnologije, ne pa za eh, drugačne razvoje, ki niso povezani s tehnologijo. Gre za krepitev pravic intelektualne lastnine in manj je prostora za znanja, ki je dostopno vsem. Potem gre seveda tudi za dostopnost inovacij strani marginaliziranih eh, skupin, prikrajšanih skupin. Potem gre za raven, kje se zgodi intervencija ali na globalni ali bolj na lokalni ravni. Torej, treba je bolj decentralizirati kmetijstvo, oskrbo z energijo in tako naprej. Eh, v programu Obzorje 2020 Eh, piše, in to je zame novo, torej o visoko tveganih raziskavah in inovacijah. Torej, da se moramo potruditi za ta, te bolj tvegane raziskave, to seveda postavlja veliko vprašanj, če si se spomnimo, eh, naprimer, s tem, eh, um, tega, ko so se um, raziskovalci ukvarjali z različnimi virusi. Um, um, to so bili zelo talentirani raziskovalci in potem se je treba vedno vprašati, kaj storiti z uh, rezultati. Potem seveda vloga civilne družbe in tudi industrije. In tu imamo veliko ne, neravnovesje danes. Uh, veliko se posveča pozornosti eh, javno-zasebnim partnerstvom, manj, partnerstvom, manj pa eh, akterjem civilne družbe. In razen tega moramo tudi videti, kako braniti znanstveno odličnost. Vse v Franciji danes poteka razprava med raziskovalci, kako, s katerimi kriteriji braniti znanstveno odloč, odličnost. In kot vsi vemo, je veliko lažje to v določenih eh, področjih znanosti, kot v drugih, da velja za odličnega. In tudi to je treba upoštevati. Hvala. Hvala. Sedaj pa ima besedo Kristina Nikeloni iz eh, Združenja AJAP. Želim komentirati tri zadeve. Za zadnjo bom začela. Zdravstvo in povezava med proizvodnjo hrane in zdravjem in tudi več evropskih proizvodov, eh, živilskih proizvodov, vendar tudi to velja tudi za krmo. Potrebujemo tudi več evropske krme za, našo, za naše živali. In mislim, da moramo eh, bolj pridobiti spit eh, eh, torej da se moramo osredotočiti predvsem tudi na proizvodno za lokalne potrebe in eh, za poživitev eh, ruralnih skupnosti, ki so bile marginalizirane, ker pač ne, niso tako konkurenčne na svetovni ravni. Druga stvar je učinkovitost uporabe sredstev iz eh, evropske in nacionalne ravni. Več eh, naporov je bilo. Eh, tudi na področju eh, biološkega kmetovanja je bilo več takih programov, kjer se je povi, poskusilo povezati znanje in zmanjšati eh, stroške na ta način. Mislim, da je tu še veliko možnosti za izboljšave, ampak nekaj stvari je bilo tudi že storjanih. In potem nova eh, skupna kmetijska politika, ki bo začela veljati 2014 za kmetijstvo, je treba dokazati eh, tehnično raven prošnja. Torej, če je možno kombinirati obzorje 2020 z novo SKP, bi lahko sredstva bolje uporabili. Torej, tu so še možne izboljšave. E, mogoče uh, in, eh, mogoče bi lahko um, um, pos, zagotovili boljšo kombinacijo tega, o čemer sem govorila tudi prej, potem interdisciplinarnost. Na, to je na vsak način zelo pomembno, ta interdisciplinarni pristop. Mislim, da gre eh, tu bolj za problem evropskih raziskovalnih inštitucij, ki niso tako nabajene. Um, delati interdisciplinarno. Hvala. In zadnji je na vrsti gospod Andersen. Hvala. Želim uh, nadaljevati pri tem, kar so povedali drugi. Nisem popoln strokovnjak, ampak Evropa seveda lahko proizvaja živila, ki jih, drž, ki jih ljudje potrebujejo. Vendar je neka meja pri donosnosti in treba je izvesti temeljite preiskave, kako premagati to, oviro, kar zadeva dosnostnost in kako zagotoviti vzdržno oziroma trajnostno proizvodo. Eh, proizvodnjo gre seveda eh, za različne vedike, eh, čista voda, zdravje in tako naprej. In to vključuje tudi pomorske raziskave. Potem ste vprašali, ali verjamem, da je komisija v stanju, Eh, torej eh, vzpostaviti tak interdisciplinarni pristop. Če bi me vprašali pred enim letom, bi na to negativno odgovoril, ampak mislim, da to, kar je komisija eh, formulirala v programu Obzorje 2020 in tudi odziv na različna priporočila v zvezi s tem, kaže, da se čuti zavezano izvajati uh, interdisciplinarni pristop. Problem je, da je treba interdisciplinarni pristop definirati. Več definicij tega obstaja in so tudi praktične ovire. Včasih eh, stvari ostanejo ne uresničene tudi zato, ker je treba pač najti tudi nove poti za predstavitev različnih projektov. To ostane v različnih predaljih včasih. In tudi zato je treba vzpostaviti določene kanale. In mislim, da smo priča določenim znakom, ki gredo v pravo smer. Ampak moja največja skrb ni komisija, temveč če se to eksternalizira, kajti kar smo videli eh, na področju eksternalizacije storitev komisije je, da oni potem razvijajo lastna pravila, rastn, rastne regulative, eh, kar zadeva podporo raziskovalnim projektom. In v tem primeru eh, sem, se mi zdi, da je komisija pripravljena nam prisluhniti, eh, in pripraviti tudi nove možnosti za rešitev tega problema. Komisiji smo tudi predlagali eh, skupaj z njo pripraviti nove modele za rešitev tega problema. Hvala tudi za to zadnjo priporočilo. Sedaj pa ima besedo gospa Matijas za sklep, za zaključke. Hvala. Hvala vsem. Eh, predsednica se zahvaljuje tudi tolmačem ki so pripravljeni delati tudi nekaj minut dlje. Torej, mislim, da je, treba da je treba poskrbeti predvsem tudi za bolj celovit pristop na področjih, ki smo jih danes obravnavali. Gospa Matijas, prosim. Hvala. <laughs> Govorila bom angliško, kar je pravzaprav izjema. Poskusila bom biti čim krajša. Hvala vsem udeležencem, eh, hvala gostom želim se zahvaliti za to, da so opozorili predvsem tudi na problematična vprašanja v svojih zanimivih prispevkih. Sedaj imamo še nekaj časa za nadaljevanje te razprave, ampak mislim, da so štiri predstavitve nam predstavili štiri ključna področja, eh, ki se jim ne moremo izogniti v tej razpravi v okviru programa Obzorje 2020. Prva stvar, in to je tudi osnova vsega, osnova vsega je izziv zdravja na svetovni ravni, torej kako eh, ravnati z dejstvom, da imamo na svetovni ravni zdravstvene probleme, ki jih poskusimo seveda, poskušamo rešiti, ampak moramo okrepiti naše delo Eh, eh, s tem, da se posvečamo tudi novim zdravstvenim problemom. Ne moremo vedno začeti od začetka. Torej, eh, treba je zagotoviti določeno kontinuiteto. Obenem pa se moramo odzivati na nove probleme, ki se porajajo. Zaradi novih okoliščin, v katerih živimo tudi v Evropi, se pravi, da moramo upoštevati stare preostale torej probleme, novo nastajajoče probleme in naprimer eh, HIV in eh, druge zdravstvene, eh, torej druge bolezni, s tem se moramo so, se soočati, ne moremo se posvečati samo novim problemom in pozabiti na stare. Ta kontinuiteta je zelo pomembna. Drugo težko vprašanje je omenila gospa Klaudija Neubauer in to je povezano z dejstvom, da je program, kot ga je oblikovala komisija Obzorje 2020, da je, se nahaja v paradigmi, ki je bila pomembna v 90-ih letih, ki pa danes nima več tega pomena. torej javno razumevanje znanosti. Eh, v 90-ih letih smo imeli deficitarni model, se pravi, da javnost ne daje inputa v znanost in v politično delo, temveč da je samo prejemnica, da je javnost samo prejemnik. Ampak eh, eh, Če se ukvarjamo s socialnimi izzivi, z družbenimi izzivi, izzivi, moramo vključiti seveda državljane in javnost. In to je naša naloga, da se ukvarjamo s problemi družbe. In zato ne smemo pozabiti družbenih razsežnosti in državljanov, ko se ukvarjamo s tremi vprašanji. In tretja stvar, na to je opozorila predvsem Kristina Mikoloni, govorila je o kmetijstvu in postavila vprašanje, kaj je dobra javna naložba, ko govorimo o kmetijstvu. Mislim, da je to transverzalno in splošno vprašanje, kaj je dobra naložba če govorimo o javnih naložbah. Ne glede na, zato, na to, za katero področje in za kateri izziv gre. In na to moramo odgovoriti. Zato konec koncev gre. In ob koncu še eno vprašanje gospoda Jana Andersona. Ko govorimo o javnih naložbah, javnem denarju, interdisciplinarnosti in tako naprej in o velikih družbenih izzivih, ne smemo uh, ustvarjati zmede zaradi poenostavljanja, uh, zaradi kompleksnosti te družbe. Kajti, torej, želim se ob koncu zahvaliti vsem za prispevke. Mislim, da nas čaka še veliko dela. Pravičujem se vam, da smo morali omejiti čas vaših prispevkov. Upam, da bomo ta dialog lahko nadaljevali. Hvala vsem kolegicam in kolegom tudi za prispevke, ki so jih podali v razpravi. Hvala. Hvala vsem, predvsem strokovnjakom in kolegicam in kolegom. In nadaljujemo potem ob 15. uri.